I think we can start. Mislim, da lahko začnemo. Kolegin in kolegin, meine sehr geehrten Damen und Drage kolegice in kolegi, spoštovane dame in gospodje, s tem uh, otvarjam sejo današnjega uh, odbora. Sprejmemo lahko dnevni red, če nihče nima pripomp, uh, eh, ja, potem je dnevni red sprejet. Uh, Če eh, ni eh, pripomp, lahko sprememo tudi zapisnike z dni 26. septembra in 10. in eh, 11. oktobra. Nobenih eh, sporočil predsednika nimam in smo pri četrti točki in to je železniški svežen. Gre za eh, odprtje eh, trga, za infrastrukturo in pa za. Eh, normalizacijo računov železniških podjetij. No, tukaj bi rad podal še pripombo glede eh, postopka. 27. oktobra je predsednik pri plenarnem zasedanju predstavil eh, stališče sveta glede eh, teh treh tem. V skladu z 66. členom prvim odstavkom je predvideno, da bo stališče sveta prva točka na dnevnem redu pristojnega odbora. Konec citata. Mi smo pristojni odbor in zaradi tega potrjujem, da smo prejeli stališča sveta in zato se za nas začenja drugo branje. Poročevalci bodo že jutri predstavili svoje stališče. In glasovanje v odboru bo potekalo 5. decembra, na plenarnem zasedanju pa decembra. In sedaj smo pri peti točki. In sicer eh, gre eh, za eh, letalsko industrijo in poročevalec je gospod Telička, ki dobi tudi besedo. Gospod predsedojoči, dame in gospodje, dobro jutro in najlepša hvala za besedo. Dovolite, da povem, kar sem že povedal eh, enkrat na seji odbora. Skupaj z poročevalci z senci, v senci smo se dogovorili glede nekaterih eh, temeljnih načel, eh, na katerih želimo utemeliti to letalsko strategijo za Evropo. Eh, veseli me, eh, da bo to strategija in da to ne bo božična jelka, ki bo le odsevala to, eh, kar je že na voljo v zakonodaji in česar pogosto ne izvajamo. Mislim, da bi se morali usmeriti predvsem na prihodnost. To bo torej letalska strategija. Gre za poročilo o pristojnostih na področju letalske industrije. Pri tem pa bomo morali nasloviti tudi nekaj tem, ki so eh, ključnega pomena na tem eh, področju, pa so v pristojnosti drugih odborov v tem parlamentu. Ampak to spoščujemo in eh, to smo tudi že zapisali v svoje poročilo. Želimo pa zelo konkretno poročilo. Rad bi poudaril tudi, da je med temeljnimi cilji vprašanje povezanosti v eh, prihodnosti, pa tudi vprašanje intermodalnosti. Drugič se osredotočamo na eh, varnost. in pa tudi eh, seveda na rabo evropskih sredstev letalska strategija ima notranjo logiko in eh, vesel sem, eh, da eh, smo to logiko obdržali in da nismo uvedli nekaj tem, ki so ključnega pomena za nas kot posameznike ali za naše poslanske skupine. Kolego bom pustil, da se osede na svoje mesto, povzroča malce škode tu. No ja, lahko se strinjamo s tem. Torej, mislim, da uh, ima eh, ta strategija dobro notranjo logiko in spoštujem tudi disciplino, ki so jo pokazali moji kolegi. V tem okviru bi rad eh, poudaril tudi, da uh, sem bil uh, vesel sodelovanja z poročevalci v Senci. ti kolegi eh, so eh, bili eh, vsi zelo sposobni in pravzaprav so dominirale ženske, kar me zelo veseli, kajti vse so bile zelo dobro usposobljene za obravnavo te teme. Mislim, da smo kar dobro napredovali in 32 kompromisnih predlogov sprememb imamo in še eno sejo poročevalcev v senci smo imeli včeraj. Verjamem, da smo uspeli nasloviti večino eh, tem, ki jih je bilo potrebno še obravnavati in mislim, da smo dosegli dober sporazum. Eh, nekaj točk seveda še eh, ostaja, bolj ali manj tri, pri nekaterih temah se bomo morali posvetovati z poslanskimi skupinami, ampak eh, mislim, da se eh, v tolikšni meri strinjamo, da bomo mogoče imeli še nekaj dopolnil, ampak ne preveč. Gospod eh, predsedojoči, ne bom govoril o ključnih kompromisnih predlogih sprememb, kaj ti vse te točke sem izpostavil že na prvi seji, zato bom zatem zaključil in z veseljem bom prisluhnil tako eh, soporočevalcem, kakor eh, tudi članom odbora. In eh, če bo potrebno, bomo podrobnostih spregovoril ob koncu razprave. Najlepša hvala, Didrik Lun. Hvala lepa, gospod predsedujoči in najlepša hvala. Rad bi, rada bi se zahvalila za to prvotno poročilo, ki je bilo zelo dobro in V veliki meri smo se z njim že na samem začetku strinjali. Mislim, da je poročevalec zelo dobro predstavil uh, stališče, ki se je izoblikovalo na sejah eh, poročevalcev v senci. Mislim, da je pristop nas vseh zelo pozitiven in zelo malo je eh, še uh, spornih točk, ki jih uh, bomo zagotovo uspeli rešiti. Imamo tudi eh, mnenje odbora Empel na temo eh, letalske strategije. Torej, mi se ukvarjamo zgolj z letalskimi zadevami, kar eh, skrbi za določeno jasnost, skušamo ločiti oboje. Predlogi sprememb poudarjajo, kako zelo pomembno je, da se države članice odzovejo, kar zadeva enotno evropsko nebo, pravice potnikov in tako naprej. torej potrebno je izkoristiti eh, priložnost za letalsko industrijo. Ta mora postati bolj konkurenčna in najprej moramo povesti po lastni hiši. Šele potem se bomo lahko soočili z mednarodnimi izzivi. Torej, močen poudarek je dan temu, da se eh, soočimo z eh, temi eh, problemi. In gospod Telička je že v prvotnem poročilu eh, naslovil eh, veliko vrzeli in to poročilo je bilo zelo pozitivno sprejeto strani poslanskih skupin. Ugotavljamo, da eh, neodvisnost držav članic nikakor ne bo ogrožena. Odkar je bilo predstavljeno prvotno poročilo, smo imeli tudi skupščino mednarodne skupine organizacije za civilno letalstvo. In to se tudi odraža v tem poročilu. Eh, gospod eh, Telička je omenil tudi eh, povezanost. Pomembno je poskrbeti za povezave z otoki, z najbolj odaljenimi območji in tako naprej. Ogledali smo si tista območja, kjer je veliko možnosti oziroma kjer je veliko alternativ, eh, medtem ko eh, so druga območja odvisna zgor od letalskih povezav. Mislim, da smo to dobro vnesli v poročilo. Torej, v splošnem bi rekla, da to poročilo zares odseva naše razprave v eh, preteklosti. Gre za pozitiven korak eh, naprej eh, za razvoj ambiciozne letalske eh, industrije v Evropi. Tukaj ne gre zgolj za lete, ampak tudi za eh, infrastrukturo na letališčih. Eh, za celotno verigo. Mislim, da bomo lahko obravnavali še eh, odprte točke in potem eh, predvidevam, da bo glasovanje v odboru uspešno. Zahvaljujem se gospodu Telički za njegovo odprtost in za pripravljenost sodelovati za poročevalci v Senci. Zahvaljujem pa se tudi poročevalcem v Senci za zelo konstruktivne poispevke. Najlepša hvala. Naslednja na vrsti Ines Ajala Center. Ja, najlepša hvala, gospod eh, predsedojoči. Najprej bi rada čestitela poročevalcu gospodu Telički. Rada bi se mu tudi zahvalila, kajti izkazal se je za zelo potrpežljivega. Zelo dobro je sodeloval z nami. Vsi smo zares odlično sodelovali. Tudi vsi poročevalci v senci so se izkazali za zelo konstruktivne gre za strategijo prihodnosti. In potrebno je upoštevati tudi eh, temelje, iz katerih izhajamo. In zato je zares pomembno, da poudarimo, da ne moremo sprejeti nelojalne konkurence strani tretjih držav, še prav posebej, ko gre za državno pomoč. V Evropi je to že nesprejemljivo, ampak eh, potrebno eh, je upoštevati tudi to, kar počnejo v tretjih državah. Poleg tega pa je pomembno tudi to, kar je zapisano v zvezi z regionalnimi eh, letališči in o odnosu regionalnih letališč do velikih letalskih voz, vozlišč. Mm, tukaj gre za povezave, ki jih je potrebno še vzpostaviti. Potem eh, so tukaj eh, tudi oddaljena območja, ki so bila vključena, oziroma najbolj oddaljena območja in pa seveda otoki. Eh, poleg tega pa so težko dostopna tudi gorska območja v nekaterih državah. Po našem mnenju je pomembno tudi, da poudarimo, da je potrebno postaviti tudi temelje za pravice potnikov, da je potrebno zagotoviti večjo preglednost, boljšo dostopnost in sicer pri nakupu vozovnic in tudi nasplošno. Pripravili smo veliko kompromisov in mislim, da bodo te kompromise podprle, eh, da bodo kompromise podprla večina poslanskih skupin. Dve točki še ostajata odprti in sicer gre najprej eh, za eh, socialne vidike, eh, veliko je točki, so zelo pomembne in eh, ne smemo pozabiti tudi, da, je, da se je komisarka Bulc tudi zauzela za to, eh, da socialni svežen vzamemo resno. Potrebno je eh, poskrbeti namreč za izravnavo. Še prav posebej, eh, ko gre za sektorje, ki eh, niso dovolj privlačni. In potem še eh, te avtoceste eh, v zraku. Eh, nimam nobenih težav z samim konceptom, ampak določene zadeve bo potrebno eh, še obravnavati. Najlepša hvala. Jackie Foster je naslednja na vrsti. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. Tudi jaz bi se rada zahvalila našemu eh, poročevalcu, ki je bil eh, zelo konstruktiven že od samega začetka razprave. Zelo dobro smo sodelovali sodeloval je z vsemi poročevalci v senci in tudi mi smo si vsi eh, močno prisedevali, da bi dosegli pozitiven rezultat. Eh, ne bom eh, govorila o vseh točkah, ki jih je izpostavil, ampak če si ogledamo poročilo, če si ogledamo dolgoletno strategijo, kajti to je predvsem strategija, potem lahko vidimo, da je večina ključnih točk vključenih. Eh, mislim, da je tudi struktura izjemno jasna. Mislim, da ta strategija ni eh, predolga. Mislim, da smo eh, se držali konkretnih točk. In včasih, tudi če ima dokument 500 strani, ne pove, kaj je dosti več, kot pa nek dokument, ki ima zgolj 25 strani. In to je zelo pomembno. Ključnega pomena je, da gre tukaj za promet, v prvi vrsti za promet mislim, da je prav, da smo se eh, dotaknili tudi drugih točk. Seveda želimo eh, kakovostna delovna mesta v tej industriji, ki je v spanu. Potem smo naslovili tudi okolje, kar je ključnega pomena. Eh, gre za čisto nebo in tako naprej. Poleg tega pa je govora tudi o enotnem evropskem nebu. Zelo pomembno je povedati tudi, da bo ta strategija učinkovita le, če eh, bodo države članice eh, pokazale zadostno eh, politično voljo za uresničitev strategije, predvsem, ko gre za izgradnjo kapacitet in pa, ko gre za odziv na zahteve 21. stoletja. Gre za skupino držav, ki trgujejo z drugimi državami na svetu in mislim, eh, da eh, moramo poskrbeti za prave kriterije za razvoj te strategije v prihodnosti. Potem pa še varnost in pa eh, delo, ki ga vi upravljate na tem področju, gospod predsednik. Seveda je pomembno zagotoviti varnost na letališčih. Zagotoviti je potrebno čim večjo varnost, vendar pa. Namesto, da je zagotavljanje varnosti vedno dražje, moramo razviti boljše načine za zagotavljanje varnosti. Videli smo, kaj eh, so eh, storili v Ameriki. Čas je, da uberemo drugačen pristop. Izkoristiti je potrebno izkušnje, ki smo izbrali in eh, seveda mm, ne moremo eh, tudi ne odvrniti od eh, potovanja tiste, ki odhajajo na dopuste ali pa ki morajo potovati iz eh, službenih razlogov. Povezljivost je tudi zelo pomembna. Tudi jaz sem z eh, otoka, kot je rekla Deidre, iz Republike Irske in vse to je zelo pomembno, seveda. Torej, Mislim, da je to eh, zelo eh, uravnotežena strategija in zagotovo jo eh, bo podprla skupina EKR. In mislim, da bo veliko podporo dobila tudi v tem odboru in pa v parlamentu. Rada bi se zahvalila poročevalcu za učinkovito obravnavo te teme. Najlepša hvala. Hvala lepa. Naslednja je na vrsti gospa Konična. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi. Rada bi se najprej zahvalila poročevalcu za njegov osnutek in pa za njegov konstruktiven pristop. Razumem, eh, kaj poskuša doseči z eh, tem poročilom in spoštujem tudi njegove mnenje. Ne morem pa se stotstotno strinjati z eh, njegovim poročilom. V to poročilo je zapisal, da je eh, temeljni cilj te strategije boljša povezanost, večja konkurenčnost in eh, pa eh, tržno gospodarstvo. Mi pa na to gledamo drugače v naši poslanski skupini. Mi v središču vidimo potrošnika in njegove pravice. V središču vidimo tiste, ki so zaposleni v letalskem sektorju. tudi okoljska vprašanja bi bilo potrebno bolj eh, podrobno obravnavati. Torej tega poročila sto odstotno ne moremo podpreti. Kajti zaščititi je potrebno pravice evropskih državljanov. Govorimo o socialnih pravicah eh, zaposlenih v letalskem sektorju. Tudi to je enako pomembno kot vse druge točke. Brez njih namreč vse skupaj eh, ne more delovati. In eh, v primeru, eh, da eh, so neuspešni zaposleni v letalskem sektorju, lahko življenja izgubijo državljani Evropske unije. Torej, Evropski parlament mora podpreti zaposlene v letalskem sektorju, ampak mislim, da to poročilo tega ne zagotavlja in zaradi tega te, ga tudi ne moremo povsem podpreti. Davor Škrlec je naslednji na vrsti, ki je ravno, ravno kar prišel v dvorano. Čavam se, što... Najlepša hvala in opravičujem se, da sem zamudil na uh, to razpravo, ampak imel sem še neko drugo obveznost mm, ob uh, istem času. Rad bi spregovoril o tem poročilu gospoda uh, Teličke. Pred nami je uh, izjemno uh, zahtevno poročilo. in pripravljamo se na glasovanje tukaj v odboru. Kar je seveda pomembno, je, vsaj po mojem mnenju, da je predlog eh, komisije zasnovan tako, da pokaže dobro voljo Evropske unije na področju zmanjšanja letalskih eh, emisij. Pri tem eh, pa želi Evropska komisija obdržati tudi eh, konkurenčnost. Tega nekako ne smemo porušiti za našimi predlogi sprememb. Deloma lahko podprem vse to, eh, kar smo doslej dosegli na naših sestankih poročevalcev v Senci. Nekaj točk je morda nekoliko problematičnih zaradi tega, eh, ker te točke ne izražajo prave strateške usmeritve. Na letalsko industrijo ne moramo gledati zgolj iz vidika dobičkonosnosti. Tukaj so tudi mednarodni standardi eh, oziroma dogovor, ki ga je dosegla eh, Mednarodna agencija za civilno letalstvo, in sicer eh, glede zmanjšanja eh, izpustov iz letalske industrije. Eh, za tem dogovorom smo zadovoljni in zato moramo okrepiti raziskave in razvoj. Ne zgolj na zemlji, ampak tudi kar zadeva letala. Le na ta način bomo lahko prevzeli vodilno vlogo. No in to se Eh, že na našo tudi na drugo temo, ki jo obravnava ta odbor, namreč turizem. Evropska unija želi biti turistična destinacija številka ena. Torej, želimo uh, povečati uh, število turistov v Evropski uniji. Turizem pa danes predstavlja pet odstotkov emisij v uh, Evropski uniji. In 45 odstotkov je povezanih eh, z letalsko industrijo, torej eh, prizadevanje za zmanjšanje emisij eh, mora biti naš pomemben cilj. Zaskrbljajoče je, da z svojimi prispevki nekoliko rušimo tudi dobro prakso, ki se je vzpostavila v sodelovanju med državami članicami govorim eh, o optimizaciji uporabe koridorjev eh, za namenom zmanjšanja uporabe kerozina. Ne morem podpreti neke čezevropske avtoceste na nebu. Mi sami ne vemo, kaj pravzaprav to je. lahko pa potnikom ponudimo to, kar eh, že predstavlja dobro prakso in kar prispeva k zmanjšanju emisij. In še ena točka. Potrebno je poskrbeti tudi za socialne pravice zaposlenih v letalskem sektorju. Hkrati pa se je potrebno osredotočiti na pravice potnikov. Še prav posebej eh, je eh, tukaj eh, potrebno upoštevati osebe, ki imajo omejeno zmožnost gibanja. Tako je potrebno zagotoviti boljšo intermodalnost. In tukaj gre v bistvu za modalni preskok eh, in to eh, je potrebno vključiti tudi v naše poročilo. Še enkrat se zahvaljujem gospodu Telički za sodelovanje in upam, da bomo na naslednji seji poročevalcev v senci eh, sprejeli še zadnje kompromise in bomo vsi zadovoljni za tem poročilom. Najlepša hvala. Najlepša hvala tolmačem bi rad povedal, da se odbor eh, za eh, promet in turizem v eh, Nemščino prevaja kot Ausschuss für Verkehr und Tourismus in ne Fremdenverkehr, kot je bilo prej v Nemščini. Sedaj pa gospod Koch, najlepša hvala. Rad bi se zahvalil gospodu Telički, eh, ki je pripravil odlične kompromisne predloge sprememb, le še tri pripombe. Kar zadeva drugi kompromis, eh, mislim, da je zelo pomembno, da si prizadevamo za vzpostavitev enotnega evropskega neba. Eh, zaradi tega tukaj ne sme biti nobenih nesporazumov. Kar zadeva varnost, je zelo dobro, da eh, je eh, v kompromisnem predlogu 23 bil izbran eh, pristop na osnovi tveganja. To pomeni, da se ne spontano predlagajo novi ukrepi, ampak da se odzivamo na potrebe. Rad bi opozoril tudi na svoj predlog spremembe v zvezi z izobraževanjem in nadaljnim izobraževanjem na področju letalske tehnike. Tukaj govorimo o visokošolskem izobraževanju in eh, to je seveda eh, ključnega pomena. Še prav posebej v mednarodnem sektorju, kot je letalstvo, pa moramo poskrbeti tudi za uporabo na mednarodni ravni. Za konec naj povem še, da me kot eh, člana odbora Empl veseli tudi, da je bilo upoštevano mnenje našega odbora, kar zadeva socialne pravice. Najlepša hvala, sedaj pa Gizine Majsner. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, hvala lepa tudi gospodu Telički. Mislim, da je bila večina zadev že izpostavljenih. To je razmeroma ravnoteženo poročilo in tudi razmeroma kratko poročilo. Rada bi opozorila le na dve točki, ki sta mi še prav posebej pri srcu. Prvič, eh, zasebno eh, gospodarstvo oziroma zasebni sektor in pa eh, manjša eh, letala. Seveda so pomembne velike letalske povezave, ampak veliko je tudi drugih letal in zaradi tega je potrebno upoštevati tudi druge sektorje in pa manjša letališča. Eh, torej, eh, potrebno je ugotoviti, kdo lahko kaj prispeva k eh, letalskemu sektorju. Sedaj pa avtoceste v zraku. Ines Ajala Sender je o tem spregovorila. Mislim, da to ni napačna ideja sama po sebi, kajti letalski promet se bo še okrepil. In če si ogledamo kako letala vjugajo po Evropi, si lahko le želimo, da bi imeli uh, več avtocest. In zato se mi zdi ta eh, zamisel sama po sebi eh, razmeroma dobra, če tudi na prvi pogled zveni nekoliko noro. Najlepša hvala vsem, ki ste sodelovali. Eh, pri pripravi tega poročila in eh, dokaj pozitivna sem glede prihodnosti eh, letalske industrije. Hvala lepa, sedaj pa Izabela Del Monte. Najlepša hvala. Rada bi se zahvalila poročevalcu in poročevalcem v Senci za opravljeno delo in pa tudi za pripravljene kompromise. Imam pripombo, ki se nanaša na regionalna letališča. Po mojem mnenju regionalna letališča igrajo izjemno pomembno ulogo. Eh, tako pri koncesijah eh, za eh, pomembna letališča, kakor tudi za razvoj turizma. Po mojem mnenju je zelo pomembno ustrajati pri večji prožnosti, še prav posebej, ko gre za vpliv držav članic. Seveda je potrebno zagotoviti storitve eh, tudi na lokalni ravni in zaradi tega mislim, eh, da je potrebno obdržati prak eh, za dodelitev pomoči iz naslova javnih storitev. Potrebno je zagotoviti pomoč tako za ulaganje, kakor tudi za delovanje majhnih letališč. In še kompromisni predlog 20 zelo pozitivno je vsega, Eh, da eh, so eh, bile omenjene brezcarinske trgovine, ki predstavljajo zelo pomemben sektor za letališče v Evropi. Najlepša hvala. Hvala lepa, sedaj pa še Ines Ayala Sanders. Ste se še enkrat javili ali ne? Hvala lepa. Želela sem se navezati na gospod Meissner. Torej v obstoječi uredbi je že zapisano, eh, eh, da, so, da, bi lahko, mm, eh, torej, da gre tukaj za regionalna oska grla. Sedaj pa poročevalec predlaga nek nov pojem in to bi lahko razumeli tako, da poskušamo rešiti situacije pred nekim zakonitim, pred zakonito stavko, ampak to so delovnim pogojem. Torej, to se je mislila s tem. To bi lahko že uporabili v nekaterih situacijah. Torej, zanima me, kaj je komisija natančno menila sa temi regionalnimi oskimi grli. Treba je pogledati, ali to vseboje tudi to, da želi to uporabiti za nekaj, kar se pa upam, da ne bo zgodilo. Hvala lepa. Sedaj pa um, dobi besedo predstavnik Evropske komisije. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Eh, iz komisije Cyber bi se rad zahvalil eh, poročevalcu gospodu Telički za poročilo, ki ga je pripravil to poročilo um, podpira um, letalsko strategijo Evropske komisije. Pozdravljam tudi dejstvo, da uh, njegovo, poroč, da njegovo poročilo uživa široko podporo v tem odboru. Pravzaprav ga podpirajo vsi in to je za nas zelo spodbudno sedaj, ko predlagamo to strategijo in jo poskušamo kar se da hitro in kar se da dobro izvajati. Dovolite, da eh, pripomnim nekaj v zvezi z dvema točkama, ki sta eh, se odražali v skoraj da vseh vaših prispevkih. Kar se tiče zonanje letalske politike in pa kar se tiče regionalne povezanosti. Kar se tiče zonanje politike, bi vas rad obvestil o sledečem. Sedaj tu hitro. Eh, ukrepamo. Odprli smo pogajanja s številnimi tretjimi državami na podlagi mandatov, eh, ki smo jih eh, prejeli junija. In poštena konkurenca je del teh razprav. Tudi kar se tiče zonanje strani, zelo temeljito delamo na predlogu, da bi nadomestili uh, staro uredbo 868 in upamo, da bomo to lahko kar se da hitro predložili in sicer v naslednjem letu. Potem, kar se tiče e, regionalne povezljivosti. Najprej bi rad povdaril, kako pomembno je to tudi za nas. Torej, povezljivost je za Evropsko komisijo izrednega pomena v Evropski uniji. To velja za eh, različne regije, to velja tudi za regije na skrajnem robu, ki eh, jih sicer eh, zelo težko pokrijemo. Beležimo pozitivni trend v industriji sami, kar se tega tiče raste promet od točke do točke, to pomeni, da je manj povdarka na tem, da se potuje preko vozlišč, ampak je več eh, neposrednega prometa do tako imenovanih eh, drugotnih letališč. Torej obstaja zelo dobra povezanost. Potem je to vprašanje glede zmogljivosti, glede eh, regionalnih letališč po mojem mnenju, potrebujemo uh, okrepljeno zmogljivost, tega, da bomo eh, uh, lahko pokrili potrebe. Ampak ta zmogljivost mora biti prava, ne prevelika, ne premajhna. In uh, potrebne so investicije tam, kjer je to potrebno. Ne smemo pa si tudi dovoliti praznih letališč. Verjamemo, da obstajajo številni instrumenti, uh, ki jih lahko še naprej uporabljamo, ki jih lahko še ukrepimo. Imamo smernice, imamo a, evropsko financiranje preko EFSI-ja in imamo tudi pravila za obveznosti javnih služb in vse to lahko okrepi oziroma izboljša regionalno povezanost. Gospod predsedujoči, še dve besedi o evropskem enotnem a, nebu. Rad bi na začetku povdaril, da a, nismo zadovoljni zaradi pomankanja napredka. Eh, kajti prišlo je do spora glede Gibraltarja in še naprej smo hvaližni za podporo Evropskega parlamenta v tej povezavi. V tem, kar se tiče eh, avtocest na nebo, to je zanimiv koncept in eh, to bi radi prevzeli in o tem bi radi še bolj temeljito razmislili. Seveda to daje misliti na hrup, na prometne zamaške in tako naprej, ampak kolikor mi to razumemo, gre tukaj ravno za nekaj obratnega. Ideja je ta, da bi izboljšali prosti pretok, prosti tok eh, na nebo, tako da lahko letala letijo naravnost brez ovinkov in da lahko nadaljujejo po svojih eh, obstoječih eh, neposrednih poteh in da ne prihaja do motanj kajti eh, te motne sedaj sprožajo velike ovinke in potniki morajo zato sedeti v letalu dlje in to tudi ni dobro za okolje. Razmislili bomo o tem konceptu, eh, torej o tem konceptu, ki ste ga zapisali v svoje poročilo. In še enkrat hvala lepa za splošno podporo. Hvala lepa. Sedaj pa vračam besedo poročevalko Pavlo Telički. Hvala lepa, gospod predsedojoči, kot sem dejal v svojem uvodu. Sedaj se bom odzval na nekatere točke, ki so jih omenili kolegi. Cenim vaše komentarje, kajti eh, potrdili ste to, kar sem dejal na začetku. Namreč, da delamo v dobrem vzdušju in da eh, smo, smo dosegli tudi visoko stopno koherentnosti. Dovolite nekaj točk z moje strani. Torej ne prej. Kar se tiče koncepta avtocest na nebo, e, navezal se bom na predstavnika komisije. Da, gre za prost tek, za prost pretok. In govorimo o konceptu, e, ki ni podrobno razložen v strategiji, ampak pomembno je, da proževalci v senci razumemo, zakaj gre pri tem konceptu. Hkrati pa, in to je nekaj, kar je povedala gospa Sender, da to nikakor ne sme uh, ogrožati ustavnih pravic delavcev. Z drugimi besedami, uh, to ne bo oviralo pravice do stavke. Torej, jamčem vam, da to vprašanje ne bo kršeno, da te pravice ne bodo kršene s tem predlogom. Ne bom se spuščal podrobnosti, ampak vesel bom, če bomo razpravljali v prihodnje o avtocestah na nebo imamo Sezar, eh, imamo eh, letal, eh, skupno nebo in sedaj bomo to še presegli in bomo omogočili letalski pretok in pa povezljivost na kar se da najvišji ravni. Naj še enkrat to darim. Še se uporablja beseda motnja, ta ni povezana s stavkami. Tukaj gre za motnje. Eh, Eh, ki lahko predstavljajo celo vrsto stvari, naprimer potresi ali pa karkoli drugega. V tem kontekstu moram povedati, da bi vam rad zagotovil, da Eh, bomo poskrbeli za eh, vse vaše skrbi, ki ste jih izrazili. Kajti, kot sem dejal, delamo na tem, gradimo na obstoječih stvareh in gradimo na tem, kar obstaja, ampak se žal ne izvaja. Torej, to je strateški eh, vidik, želimo iti dlje. In drugič, kar se tiče socialnih vidikov. Številni kolegi ste omenili ta vidik in verjetno se boste strinjali, da sem v kompromise eh, to vključil, torej kompromisni predlogi to odražajo in lahko razpravljamo o tem, ali bomo šli v večje podrobnosti ali ne. Ampak da ja, še na začetku, tukaj gre za letalsko strategijo, ki seveda mora povdariti tudi stvari, ki presegajo razsežnost prometa, so pa relevantne, ampak ne bomo šli v podrobnosti, kajti zato imamo druge dokumente. Kot je dejala Alaja Sanders, eh, strinjam se z njo. In to sem podarjam že na zadnjem eh, sestanku eh, proračevalcev v Senci, dajemo večjo prioriteto socialnim vprašanjem v hierarhiji dokumenta. In tega se bom tudi držal. K tem, kar se tiče poštenosti pravičnosti. Dokument je glede tega vidika jasen. Komisiji smo poslali uh, sporočilo, jasno sporočilo, uh, druga stvar pa so eh, dvostranski sporazumi. Uh, potrebujemo predlog za uh, koncept poštene trgovine. In imamo sporazum v zvezi s tega, v zvezi s tem se strinjamo. Prisluhnil bom tudi kolegom SND glede vprašanja poštenosti pri rezervaciji eh, letalskih vozovnic in tako naprej. Kar se tiče periferij obrobnih območij oziroma regij in letališč, ki se pač nahajajo v perifernih območjih. Mislim, da potrebujemo dobro ravnotežje to, eh, te zadeve imajo velik pomen. Ampak nisem imel nujno tega v mislih. V mislih sem imel visoko integrirana, gosto poseljena področja, kjer imamo ogromno letališč, ki imajo izgubo, imamo pa druge možnosti. In to je vprašanje intermodalnosti. In to je v dokumentu. Nikakor pa ne želim povedati tega, da če obstaja en način prometa v tem področju, v tej regiji, potem bi morali pozabiti to letališče samo zato, ker beleži izgubo. In mislim, da smo to tudi zelo dobro izrazili v dokumentu. Omenili ste Gibraltar, ampak Gibraltar ni omenil, omenjen kot tak. Kar je pomembno, je sledeče. Pomembno je, da smo nasplošno omenili blokado v svetu in da smo od prvega trenutka imeli strinjanje v zvezi s tem. Torej, glede tega vprašanja se povsem strinjamo in zelo bi ceno, če bi se lahko strinjali. Še uh, sklepni dve pripombi. Žal mi je, da gospod Korečtajs ni več z nami. Gospa, morda zato, ker ni bila prisotna na sestankih. Uh, in morda nisva imela uh, možnosti, da bi uh, si povedala uh, eh, svoje mnenja, ampak to, o čemer je ona govorila, je v dokumentu. Že to sem povedal že v preteklosti in to sem povedal tudi danes. Upam, da bo uh, še enkrat razmislila o tem. Ampak mislim, da smo tukaj dosegli večino. In potem, kar se tiče okolja. Da, razumem. Uh, da bi nekateri od nas prečakovali več od IKO. Tudi, če smo realistični, kar smo prejeli od IKO je dober rezultat in to je lahko podlaga za delo v prihodnosti in morali bi si prizadevati za takšen jezik uh, uh, v besedilu, ki smo ga tudi uh, uh, izbrali v dokumentu. Uh, Torej, toliko z moje strani, kolegice in kolegi. Torej, podali ste svoje pripombe, eh, svoje zaskrbljenosti okrog tega besedila in mislim, da sem eh, vse te pripombe tudi vključil, kajti na začetku smo se dogovorili za pristop in eh, ta dokument res odraža uh, to. V naslednjih dneh, v naslednjih desetih dneh bomo imeli zadnji sestanek poročevalcev v Senci in 5. decembra bo glasovanje in zato imamo tudi zdaj pred seboj dovolj časa. Hvala lepa. 5. decembra torej bo potekalo glasovanje. Sedaj pa prehajamo k naslednji točki na dnevnem redu in tukaj gre za um, priznavanje kvalifikacij na področju plovbe po eh, celinskih plovnih poteh. Gezine Meissner, hvala lepa. Torej, govorimo o celinskih, celinskih plovnih poteh. O tem ne govorimo tako pogosto in eh, v vseh državah članicah ni eh, celinskih plovnih poti, pa vendarle so te zelo pomembne in zato je pomembno, da eh, se dobro oborožimo za prihodnost. To je bil naš načrt. Najprej bi se rada zahvalila vsem parčevalcem osebstva za konstruktivno delo, ehm, predsedojoči gospod Prekinja. Eh, preglasni ste, se opravičujem, gospa eh, poročevalka ima sedaj besedo. Gesine Meissner. Dobro. Torej, nadaljevala bom pri svojem zadnjem stavku. Eh, zahvaljujem se poročevalcem v eh, Senci za konstruktivno delo, zahvaljujem se Dominiku, do, eh, zahvaljujem se tudi vsem eh, svetovalcem in pa sekretarjatu. Eh, za nami je zelo plodno delo. Prejeli smo 252 predlogov eh, sprememb, eh, izdelali smo 23 kompromisnih predlogov sprememb in večino predlogov sprememb smo upoštevali v kompromisnih predlogih sprememb. Seveda nismo vsi zmagali, tudi sama kot poročarvalka eh, se morala včasih popustiti, nekaj smo izgubili, nekaj pridobili. Imeli smo dve, dva sestanka poročevalcev v senci, samo dva, ampak zelo uspešna. Včeraj smo eh, bili eh, gotovi eh, celo pol ure pred uradnim koncem. To pomeni, da smo delali dobro. Dovolite nekaj podrobnosti. Cilj, cilj je bil oziroma še vedno je, kajti nismo še pri koncu, da bi imeli harmonizirano izobrazbo za celinsko plovbo v Evropi. In celinska plovba v Evropi. Eh, do sedaj, kar se tiče izobrazbe, ni bila uh, harmonizirana. Pomank, primankuje mladih, eh, to se tako nanaša na ženske kot na moške, kajti te ženske se lotevajo teh poklicev in želeli smo omogočiti uh, mobilnost delavcev, to pa je možno samo s harmonizacijo izobraževanja. Vprašanje je tudi področje delovanja in pa izjeme. Vem, da za rešitvijo, ki smo jo našli, morda niso zadovoljni prav vsi. Imamo države, kot je naprimer Malta, kjer ni celinskih um, eh, poti, oziroma celinskih plavnih poti, izobražuje pa uh, mornarje. In zaradi tega Malta ne moramo izuzeti. Finska pa ima številna jezera, ki pa, nista, ki pa niso povezana eh, z uh, preostalimi uh, uh, rekami v Evropi. In zato moramo razmisliti o tem, kako bi lahko. Uh, uh, izuzeli eh, Finsko, kar se tega tiče, pa vendarle zaobjeli celotno Evropo. Želeli smo zagotoviti mobilnost delavcev, potem gre eh, tukaj tudi za eh, poznavanje težavnih pravilov rek. Nemci poznajo Lorelaj, o tem smo pisali celo pesmi, potem Donova ima tudi zelo težke pravile, tudi v Franciji srečamo eh, različne zelo zahtevne eh, rečne poti in zato je zelo pomembno, da se opredelijo tveganja. In treba se je prizadevati za varnost, eh, hkrati pa ne smemo vzpostavljati uvir, tako da vožnja ne bila več možna. Potem smo okrepili tudi tisto področje za tiste, ki bi se radi kasneje v življenju usposobili za to vrstno delo, pa nimajo neke uradne izobražbe. Eh, potem smo uredili področje za vse, za kapitane, pa tudi za običajne mornarje. Eh, treba je eh, potem pojasniti tudi ulogo obstoječih gremijev in pa cesnija in pa komisije za REN, vključno z rečno komisijo. Torej, vse to smo poskušali urediti na uravnoteženi način. Sedaj pa še nekaj besed o časovnici. S in D so prosili, da ne bi glasovali jutri, ampak da bi glasovanje odložili. Sem, za, sem pa izredno za to, da bi glasovali jutri, kajti uh, eh, glasovanje se z nami bil pripravljen že v ponedeljek. Zelo smo se strinjali v zvezi s tem, da moramo ostati pri tem in rada bi, da razmislite o sledečem. Seveda je tako uh, natančnost pred uh, hitrostjo, ampak mislim, da smo zadevo podrobno obdelali. Uh, Eh, Slovaška je vključena v to temo, kajti Slovaki imajo velik interes za ta zakon in čakajo na začetek trialoga. In svet je bil toliko krat hitrejši kot mi in nas čakajo, to je nekoliko čudno če bomo to, torej Slovake bi lahko začeli s tem, ampak eh, kasneje bi lahko nadaljevali se pogajanji za Malto. Malto pa to verjetno ne zanima tako zelo ta hip. To je zelo pomemben dosije za prihodnost in ne bi želela, da to odložimo. Zato želim, da ostanemo pri glasovanju jutri, zato da bomo lahko začeli s trialogom. Hvala lepa. Hvala lepa, Roland Muzali. Hvala, hvala, gospod predsedujoči. Dragi kolegi, najprej bi rad pozdravil delo pročevalca, ki je pokazal toliko dobrega znanja o teh pogajanjih pri tako zapletenih temah. Ampak sedaj smo oblikovali stališče, ki je pozitivno, tako da ga podpiram, kaj ti jutri bo treba glasovati skladno z upravljenim delom. Res je, svet čaka na nas. Po drugi strani pa imamo 23 kompromisnih predlogov spremem. Podpiramo jih. Tu je bilo upoštevano stališče LS. Po eni strani imamo evropsko potrdilo o rečnih plavnih potih. Pomembno je, da smo povezali ta omrežja. Potem še nekaj lokalnih izim. To je bilo omejeno zaradi posebnih situacij. Potem informacije, ki so na voljo, so strokovne, evropskim delavcem omogočajo pridobitev večjega znanja, potem prilagajanje v sektorju in močne povezave s strokovnjaki v sektorju, zlasti s cesni, zato da bi oblikovali prihodnje sporazume. Torej, posledično je vse v redu za nas. Naj ustrajam pri nečem, če se ni v kompromisu, ampak je pomembno, in sicer kaj izhaja iz direktive. Nekateri so se izrekli o tem, da direktiva velja le za države članice, ki imajo takšne rečne infrastrukture, informacijske centre. To je lahko mogoče, nelogično, ampak prepričan sem, da če bomo poštevali opredelitve iz direktive in uredbe, bo to dobro. To mora veljati v vseh državah. Evropsko sodišče je reklo, da se direktive ne prenašajo v celoti, ampak treba uskladiti naše zakonodaje tako da ne bomo imeli toliko nacionalnih izjem splošnih razsežnosti v vseh teh besedilih. Sicer pa lahko le potrdim vse, kar piše v tem poročilu. Hvala lepa. Hvala lepa. Petar van Dalen. Najprej bi se rad lepo zahvalil poročevalki. poročevalka. Se je dobro odrezala pri tej temi, dobro se je borila in eh, kar je za me pomembno je to, da imamo kompromise eh, in da so tudi komisije prispevale k temu. In sedaj se moramo prizadevati za te kvalifikacije. Ampak predlog Evropske komisije se mi ni zelo zadovoljil, nekoliko prekratek. Sedaj pa smo poskrbeli za boljšo uravnoteženost besedila. In to se odraža tudi v različnih kompromisih. Čas za vožnjo in za usposabljanje, naprimer. Mislim, da imamo tam dober kompromis. Eh, zelo smo blizu predlogu Evropske komisije. Mislim, da je to dober pristop, eh, kajti upoštevali so se tudi prakse, ki veljajo v številnih državah članicah. To je praksa, ki se je tudi obnesla. Naprimer, da so um, standardi usposabljanja ponekod zelo visoki in to se odraža tudi v kompromisih in, in to tudi podpiramo. Torej podpiramo vse razen dveh kompromisov in ob koncu lahko besedilo čisto jasno podpremo. In uh, gospod predsedujoči, upam, da boste spoštovali časovnico poročevalke, namreč, da bi jutri glasovali. Najbolje uh, kar pod prvo točko dnevnega reda. Hvala lepa, Klaudija Tapander. Hvala lepa. Najprej bi se rada presrčno zahvalila vsem kolegom za opravljeno delo. Poročilo o priznavanju poklesnih kvalifikacij eh, v celinski plovbi je izredno pomembno, zlasti kar se tiče spodbujanja mobilnosti v Evropi. Ampak to je tudi težko. Kajti res smo se morali spuščati v podrobnosti in deloma je bilo to izredno tehnično. Kljub temu moram reči, da Eh, so kolegi preko predlogov sprememb izrazili različne stališče, ki so si deloma nasprotujoča, mislim naprimer na predlogov sprememb naše politične skupine. Torej, mi ne bomo sprejeli eh, tiste predloge sprememb, ki prinašajo izjeme in na ta način način eh, znižajo oziroma okrnijo področje delovanja eh, uredbe. Mislim, da potrebujemo evropski sistem, ki je integriran in enoten in deluje povsod in vsem eh, državljanom omogoča, da se lotijo tega poklica. In še nekaj se mi zdi zelo pomembno in to je povezano z uravnoteženostjo. Um, Moči med odbori imamo Rinsko komisijo, imamo Donovsko komisijo, Zelo pomembno je, da pazimo na to, da vse komisije in vse države članice imajo enak pomen, enako težo. In mislim, da moramo biti tukaj vsi enakopravni. Poleg tega potrebujemo nek urad, verjetno bo to cesni in treba je izdelati posem jasne standarde. Eh, in to eh, direktivo je treba tudi nadzorovati, oziroma izvajanje ne bi smela podati, bila dati, mora, ne bi smela eh, obstajati možnost, da določeni akteri uvajajo omejujoče ukrepe. Naša politična skupina bo, se bo danes še enkrat sestala in eh, izdelali bomo do konca naše stališče v zvezi z vsemi kompromisi predlogi sprememb. Želela pa bi še za eno pojasnilo vizine v zvezi z predlogom spremembe 54. Eh, Verjetno vsi predloge sprememb bi morali izboljšati besedilo. Ampak tukaj gre sedaj za omejitve, za izjeme. Imamo deležnike, ampak tukaj je zapisano, da obstajajo tudi primeri, ko je treba po plovnih poteh delati s pogodbami, Eh, ki pa v skladu z obstojočo direktivo ne morajo eh, eh, veljati. Torej, želela bi pojasnilo v zvezi s tem. Hvala lepa. Rada bi se zahvalila poročevalki in pa poročevalcem v senci za opravljeno delo. Torej, ta hip mi ni čisto jasno, kako, kako je se sprejetjem dveh elementov, ki se mi zdita zelo pomembna. Torej, določitev evropskih predpisov oziroma evropske ureditve pri usposabljanju. Ne more biti tako, da ima tukaj prednost ena komisija. Dobro, vemo, da obstajajo novi pristopi. 177 predlog spremembe, naprimer. Kaj ste natančno menili tukaj? Kako to upoštevate? In potem še en predlog spremembe, kjer eh, Evropski komisiji predlagamo naj predloži pravni okvir za neke vrste rečni tahograf. Tukaj gre tudi za eh, dvig eh, eh, oziroma za povečanje prometa tovora in potnikov, kar predlaga Evropska komisija. Potem pa je treba preveriti še druge vidike. Torej zanima me, ali ste to upoštevali in zanima me, ali bo to komisija predlagala oziroma upoštevala v prihodnosti, torej ta pravni okvir. Hvala lepa, gospod Vandenkamp. Uh, Hvala lepa, gospod. Predsedujoče, najprej bi se rad zahvalil poročevalke gospe Majsner, pa tudi poročevalcem v senci. Čisto uh, odkrito bom povedal, da je bilo delo izredno komplicirano. Sedaj um, pogledujem proti Petru Vandalenu. Nekoliko uh, sem se prestrašil ko sem slišal, kaj vse se je še pridružilo k temu, da bi, to, da bi v tej direktivi zagotovili bolj harmonično um, izobrazbo. Moram reči, da sem ta dosje podcenjeval. Najprej sem mislil, da je to nekaj čisto enostavnega in da bomo to na prožen način hitro obdelali ampak potem sem bil v stiku z poročevalcem Sinci in z gospodom Svijem in se moram ugotoviti, da imamo eh, probleme na notranjem trgu. Ampak potem smo vse te probleme obvladali in jutri lahko glasujemo. Nisem znanstvenik uh, in voda ni ravno moja ne, eh, prijateljica, ampak um, uh, poklicne kvalifikacije in pa uh, ladijski dnevniki, to je s tem povezano. Potrebujemo praktični, eh, preho, pre, eh, pra, praktično prehodno obdobje za nekatere države članice zaradi ladijskih dnevnikov. Nekateri zahtevajo 20 let, ampak to je res ogromno. Torej, v imenu ELS rečem, to je res, res predolgo obdobje. Gospa Meissner pa se bo na to gotovo še odzvala. Äh, Preden dam besedo gospe Meissner, äh, dam äh, besedo še predstavnici komisije. Hvala, dobro jutro, hvala predsedujoči. Hvala poročevalki gospe Meissner in poročevalcem v senci. Naj vas najprej spomnim, zakaj imamo to pobudo. Celinske plovne poti so poti, kjer imamo vzdržen promet, to je podnebju prijazno in tu je tudi veliko zmogljivosti, ki so uporabljene, pa tudi neuporabljene, kar predstavlja veliko ovir za razvoj poti. Poprečna starost delovne sile znaša vsega, več kot 50 let, potem imamo neravnovesje med popraševanjem in ponudbo in res potrebujemo poklicne kvalifikacije, da bi povečali privlačnost tega sektorja, da bi vplivali na mobilnost delavcev. Istočasno moramo ohraniti ustrezne ravni varnosti. Seveda v tem kontekstu je pomembno spomniti tudi na to, da so celinske plovne poti del našega truda, da promet postane intermodalen. Tako da imamo pozitivna stališča glede večine predlogov sprememb, s kateri bomo izboljšali predloge. To je skladno z glavnimi cili, ampak tu vidimo tudi nekaj resnih bojazni glede predlogov sprememb. Kajti to bi znatno zmanjšalo učinek na mobilnost delavcev in na privlačnost teh poklicov. To pa je glavni cilj tega predloga. Pravna gotovost je tudi pod vprašajem. Če mi dovolite, bi nakratko predala besedo kolegu Marku van der Hangerju, predsedujoči, zato da bo kratko obrazložil te točke. Najlepša hvala. Sedaj pa eh, še enkrat poročevalka Gizine Meissner. Ne? Mislim, da želi Marko van der Hagen še nekaj povedati. Hvala. Ja, hvala lepa. Tudi z moje strani dobro jutro. Vsem skupaj. Kakšne bojazni imamo? Še posebej so povezane z možnostmi za to, da vsi, vse stopnje pod tistimi, ki so poklicu kapitana na ladji prejmejo poklicne kvalifikacije, ki temelijo na pristojnosti. Skušali smo zamenjati stare sisteme, ki so zastareli, zato da bi izhajali iz izkušenj pri novih sistemih. In s temi spremembami bi star sistem še vedno soobstajal z novim pristopom, ki temelji na pristojnostih oziroma kompetencah. Menimo, da bi s tem povsem razveljavili naš pristop iz direktive. To zadeva 14. kompromisni predlog spremembe. Potem imamo nekaj pomislekov glede obsežnosti nekaterih tvegan, zlasti merila o visokem deležu nesreč. Komisija tega ne more preverjati, težko bi to prenesli v prakso potem imamo tudi zahtevo, da vedno izvedemo poti točno v teh omejitvah in to je nekaj, kar bi omejilo mobilnost delavcev. Prav tako smo zelo zaskrbljeni zaradi izključevanja oseb iz operativno omejenih poti, na jezerih, kot je to predstavljeno v prvem predlogu spremembe. Kot je pročevalka rekla, imamo že veliko možnosti za to, da Finska izvaja nacionalno zakonodajo. Poleg tega bi takšna omejitev področja uporabe vplivala na vse države članice Evropske unije, kajti danes tega ni v zakonodaji. In to bi bilo nekaj, kar bi bilo nesorazmerno. Prav tako imamo kar nekaj pomislekov glede omemb tehničnih direktiv. Tu so cili posem drugačni v primerjavi s to direktivo, ki se nanaša na osebe. In na koncu še predlog spremembe, ki je povezan s priznavanjem potrdili s tretji držav. Tudi tu mora biti skladno s pravili GAT, kar pa ni nekaj, kar bi veljalo sedaj v okviru četrtega kompromisnega predloga spremembe. Glede na te bojazne, katere druge, moramo preučiti predloge sprememb, nimamo še dokončnega stališča, ampak bomo v konstruktivnih stikih s parlamentom. Hvala še enkrat poročevalki, poročevalcem v senci prav tako. Hvala za tasno sodelovanje s komisijo. Und jetzt geht sie in den Meister. Najlepša hvala, sedaj pa Gezine Majstner. Najlepša hvala za vse odzive. Rekla sem, da seveda ni bilo uh, mogoče osrečiti vseh, tudi ne uh, komisije. Eh, popolnoma, kajti v parlamentu imamo pač nekatere, nekatere drugačne stališča. Eh, in eh, seveda moramo v parlamentu upoštevati različna spoznanja iz različnih držav. Pri eh, notranjih celinskih plovnih poteh moramo upoštevati tudi različne tradicije, izkušnje in pa kulture. In zaradi tega je bilo tudi zelo veliko različnih predlogov sprememb, včasih tudi iz iste poslanske skupine. In vse skupaj sem skušala povezati v kompromis, ki bi bil sprejemljiv za vse. To je bilo eh, moje delo eh, kot delo poročevalke, toliko torej nasplošno, sedaj pa o posameznih točkah. Eh, seveda smo se morali držati eh, rokov, kajti na ta način eh, lahko za Slovaško že začnemo eh, trialog. Seveda se bomo vsem skupaj še pogovarjali tudi s komisijo, z svetom in tako naprej. In vemo, da se naša stališča nekoliko razlikujejo, poznamo stališča sveta. Torej, prepričana sem, da bo na koncu imeli dobro besedilo. Eh, ki eh, ne bo oviralo mobilnosti, hkrati pa bo spoštovalo določena načela. No, sedaj pa še nekaj točk, ki so bile izpostavljene. Peter Vandale ni povedal nič takega, na kar bi se morala neposredno odzvati. Klaudija eh, Tapadel in pa Ines Ajala Sender pa sta podali prispevka, na katere se moram odzvati. Klaudija je dejala, da eh, ne smemo sprejeti nobenih izjem, ampak eh, to je bilo težko, eh, kajti nekateri iz skupine socialistov in demokratov so želeli izjeme, drugi pa nobenih izjem in zato smo skušali najti eh, nekakšno umestno pot. To je povezano z eh, različnimi eh, tradicijami, recimo v Romuniji in Franciji. Pristop je pač različen in to je potrebno spoštovati, če želimo evropski okvir. Moramo poskrbeti za takšen okvir, ki bo ustrezal vsem. Potrebujemo organ za jasnimi standardi ja, in to že imamo. Gre za mednarodno inštitucijo, cestni in vendar pa eh, smo zapisali, da eh, ni treba, da gre izključno za eh, cisni. Namreč eh, komisija je dejala, da lahko imamo tudi kakšen drugi mednarodni organ. In seveda potrebujemo jasne standarde, ja, to je vključeno. Eh, kar pa zadeva točko 54 gre za predlog spremembe, ki sem ga jaz predlagala in ki ni bil sprejet eh, v eh, kompromis. Eh, če bo zavrnjen, bo pač zavrnjen. Nekateri so želeli tehnične standarde, jaz pa sem menila, da ta predlog ni ustrezen. In tehnični standardi, ki smo jih imeli v preteklosti, tukaj niso sprejemljivi. Iz različnih eh, razlogov ne bi bilo dobro, če bi eh, tukaj govorili o tehničnih eh, kriterijih. In zato sem to tukaj tudi storila. 54 sem uporabila eh, za eh, to, da sem vključila tudi vse tiste države, ki še nimajo notranjih celinskih eh, plovnih poti, kot recimo Malta. Mogoče pa jih bodo te države imele v prihodnosti. Torej želim usklajen okvir, ki bo kar se da odprt. 177, eh, to je vključeno in razdeljeno na dva kompromisa. Prvi del je v kompromisu 7, eh, gre za člen 16 in drugi del je v kompromisu 11. Tukaj gre za dva nova kompromisa. Eh, gre za vse, kar se nanaša na delegirane in pa izvedbene akte. Želela sem poskrbeti za večjo preglednost. In zato je to tudi tako razdeljeno in uh, še uh, pravni uh, okvir uh, za uh, vso elektronsko opremo, tudi to je bilo vključeno. 25 let je preveč, ja, jasno, uh, to tudi ni vključeno, sedaj pa komisiji in različnim pomislekom. Uh, Finsko uh, morje smo vključili. Eh, kajti po našem mnenju gre res za eh, Finsko morje in eh, to se ne more uporabljati za druge države. Vključili smo tudi vse, kar se trenutno dogaja, namreč na Finskem morju so tudi mornarji, ki imajo ustrezno izobrazbo, ampak ki plujejo le tam. Če pa ta uh, finski uh, mornar sedaj sprejme odločitev, da bo kapitan ladje eh, na Rinu, potem seveda potrebuje dodatno izobrazbo. To se mi je zdelo smiselno. In uh, mobilnost delavcev je z tem uh, omejena le za tiste, ki uh, plujejo zgolj po uh, finskem morju. Veliko sem se ukvarjala za finsko. In uh, tehnični kriteriji tega sploh ni, kot sem dejala, kompromis 14. Komisija uh, je eh, najbrž mislila predvsem uh, na uh, zadnji del, torej gre za uh, pridobitev certifikata na osnovi izkušenj, to sem podprla. Uh, kajti iz eh, drugih področji vem, eh, da eh, so določene osebe povsem eh, sposobne opravljati eh, določeno delo, eh, da lahko pridobijo certifikat, da pa niso sposobne opraviti teoretičnega izpita. In zato sem to vključila. In še zadnja točka. Visoka stopnja nesreč. Tudi to sem uh, vključila jaz, glede na to, uh, kar sem uh, slišala. Veliko kolego je to podprlo in vem, da je to težko urediti. Ne govorim o tem, da ne smemo pluti po rekah, ampak govorila sem o večje možnosti za nesrečo. No, eh, vsem ostalim se bomo pa pogovarjali v okviru trialoga. Ja, Najlepša hvala. Glasovanje bo eh, potekalo jutri. Kaj ti dnevni red smo sprejeli? Eh, veliko je predlogov sprememb. Peter Vandalen je o tem tudi že govoril. Mogoče bi lahko glasovanje tudi predstavili, ampak vedno obstajajo za to. Vedno obstajajo argumenti za in argumenti proti, ampak mislim, da tega več ne moremo predstavljati in mislim, da eh, moramo jutri imeti splošno glasovanje. Mislim, da moramo ostati dosledni. Drugače bodo težave še večje. Se upravičujem, ampak EKR bo že našla enega predstavnika za glasovanje. Velika skupina je to. Sedaj pa prehajamo k naslednji točki na dnevnem redu. Gre za eh, letno eh, poročilo eh, Evropske unije eh, in. Eh, sicer na uh, temo eh, konkurence in poročevalka je Jacqueline Foster, ki tudi dajem besedo. Hvala, predsedojoče, kot ste rekli, je to mnenje iz tega odbora. Imamo tudi mnenje iz nekaterih drugih odborov. glede konkurenčne politike ekona. Ja, te dni lahko obžalujemo to, da moramo biti tako minimalistični pri mnenjih. Običajno je tako, da moramo se strniti na eno stran. In to je potem omejeno, glede na to, kar lahko zapišemo v takšnih dokumentih. Mislim, da moramo biti disciplinirani. In zato sem se res osredotočila na osem področji. Imamo osem kompromisnih predlogov sprememb ki pokrivajo zelo pomembna področja, ko gre za okvarjanje s konkurenčnostjo. Imeli smo dobre konstruktivne sestanke poročevalcev v Senci, v Strasburu. Hvala poročevalcem v Senci, ker so sodelovali in ker so prispevali k razpravi. Sedaj pa bom preletela misli poročevalcev v Senci. Sprašujem se, če lahko kolegi uh, nehajo s tem klepetom tu pred menoj. Kolega, prosim, tu sedita pred menoj. Prostite, žal mi je. Ja, hvala, gospod Mizuri. Torej, prvi kompromis, to bom preletela, imamo ta del o poglobitvi notranjega trga in povezovanju, drugi del se naša na slabo izvajanje in izvrševanje obstoječe evropske prometne politike, to se mi zdelo zelo pomembno. Potem imamo kompromis o tem, da bi odstranili fizične, tehnične in uh, zakonodajne ovire konkurenčnosti. Četrti kompromis, tu gre za digitalne tehnologije in ekonomije sodelovanja, točka pet, tu imamo letalske dogovore, to smo obravnavali uh, zjutraj v okviru letalske strategije. To znaša na več poročil sedaj. Potem smo se pogovarjali tudi o vleki na cesti in vidimo, da situacija tu ni dobra. Potem sedma točka, četrti železniški svežen, vemo, da je to treba skleniti in še zadnji kompromis, kjer omenjamo turizem. Prvi kompromis, kjer gre za poglobitev notranjega trga in povezovanja. Ja, seveda je tu bistveno to, da oblikujemo iste konkurenčne pogoje. Prav tako moramo spoštovati evropske politike, cilje in načela. Vključno socialno dimenzijo, ki je seveda tu vključena, zato da bomo poskrbeli za to, da bo notranji trg dobro deloval. Potem smo močno povdarili povezovanje pri prometnih infrastrukturah zaradi gospodarskega razvoja in zaradi zagotavljanja javnih in zasebnih storitev na regionalnih območjih in obrobnih območjih. Torej, dotaknili smo se tudi teh območij. Potem slabo izvrševanje, drugi kompromis. Zdelo se pomembno, to vključimo, kaj ti. Mi imamo celovito zakonodajo, ki smo jo oblikovali tekom let. In prepogosto se zgodi, da imamo tiste države, ki ne izvajajo zakonodaje iz tega odbora. To, kar je že določno, to je jasno. In ne govorim o situaciji, ko vemo, da prihaja do nekaterih zaostankov zaradi zapletenih razlogov, ampak imamo zakonodajo, ki velja v državah članicah, je sprejeta in včasih in prepogosto je tako, da se to pravzaprav ne izvršuje. Potem sem tu zapisala še omembo potrošnikov, kajti seveda gre za to, da poskrbimo za to, da vse deluje. Treba je poskrbeti za to, da trg deluje za podjetja, za potrošnike in da se upoštevajo socialni pogoji teh delavcev in okolja. To se mi je zdel primeren kraj za to, da omenimo zaposlene in okolje, v katerem delajo, zato da bo vse dobro delovalo. Glede fizičnih, tehničnih, regulativnih omejitev, ja, če si pogledamo fizične omitve, je tu kar nekaj težav, zakaj se fizično ne moremo premikati iz kraja v kraj. Uredba je napačen kraj za to. Včasih je tako, da imamo mogoče lokalno zakonodajo, ki pravzaprav preprečuje to, kar želimo storiti na evropski ravni, kjer imamo skupen pristop. In ponovno, države članice so tiste, ki morajo to preučiti, kajti mi želimo poskrbeti za to, da bi olajšali čezmejno mobilnost. Pomembno je tudi ozemljsko sodelovanje in zato smo seveda oblikovali notranji trg in s tem spodbujamo konkurenčnost in zato je bilo to pomembno. Grem naprej. Ponovno sodelovanje pri digitalnih tehnologijah. Vse ta leta sedimo tu v dvorani in se pogovarjamo o pametnem prometu. Preučujemo letalski promet, pomorski promet, Galileo, GNSS, to, kako pametne in digitalne tehnologije napredujejo, to je izjemno. In naš odbor je tu deloval zelo konstruktivno. Sodelovali smo zjutraj, zelo pogosto. Torej, tu bi rada poudarila, kako pomembno je, da nadaljujemo to sodelovanje. Uh, kaj ti to prinaša toliko prednosti za te sektorje, ampak seveda potrebujemo jasne pravne okvire za to, da bi lahko poželi vse prednosti brez pretirne zakonodaje, kaj ti to lahko včasih škoduje. No, ne bom se spuščala v zunanje letalske dogovore, Pavel je to prej že omenjal, glede letalske strategije. Mislim, da drži to, kar pravimo, da smo vsi na isti valovni dolžini. Že zgodovinsko je to tako v letalskem sektorju. Tam je pravzaprav toliko sprejete zakonodaje. Mogoče je to prav, kajti tu je kritični sektor, ampak tu je veliko visoko kakovostnih delovnih mest, ki se ustvarjajo, treba je ohraniti varnostne standarde. Tu seveda upoštevamo tudi pravice delavcev v tem sektorju, to je zelo pomembno, biti mora visoko usposobljeni in podarjamo tudi to, da mora tudi igrati svojo vlogo tudi Evropski parlament, ko gre za zunanje taske dogovore, zato da bi imeli dobre quid pro quo če si pogledamo tiste, ki so zaposleni v tem sektorju. Torej, lojalna konkurenca, iste konkurenčne pogoji, pravzaprav gre za žargonske izraze, ampak to se lahko omeni. Potem cestni prevoz blaga. Ključ kompromisa tu je ta, da se nekako odmaknemo od tega, da se soočimo s temi ukrepi. Tu se strinjamo s komisijo. Mi smo obsodili to, da so nekatere države skušale spodkopati notranji trg. Vemo, zakaj gre, ne bomo se spuščali podrobnosti in pisali o tem, ampak to ne deluje. Ne gre za to pri notranjem trgu. Ne gre za to, da bi države spodkopale čezmejni cestni prevoz blaga in to industrijo. Zato sem tu menila četrti železniški svežen. Pozvala sem k temu, da bi hitro sklenili vse in seveda bi morali sprejeti tudi tehnični stavar. Mislim, da to vsi potrebujemo. Potem pa še nekaj kar je posebnega za Klaudijo. Klaudija je sestavila svoj lasni kompromis, osmi kompromis, želeli smo imeti dober kompromis o turizmu. Kajti, čeprav gre tu predvsem za promet, je turizem bistven pri dobavni verigi in predvsem, kar je povezano vsem tem. Torej, to je bistvo, mislim, da je to kratko, jedrnato, na dveh stranih spisano in upam, da bo odbor ikon to vzel kot je. To je zelo sretočna promet. Hvala poročevalcem v senci, hvala kolegom Martinu, vsem drugim za njihov pomoč. Hvala lepa. Najlepša hvala, sedaj pa Masimiliano Salini. Najlepša hvala. Najprej bi rad čestitev kolegici Foster, kajti osem predlogov sprememb je eh, rezultat eh, uravnoteženega dela, eh, torej vse osrednje teme so vključene v teh osem predlogov sprememb. Torej, razmislil bom še o nekaterih podrobnostih, torej vsem tistem, kar ni vključeno v eh, predloge sprememb. Kot je dejala kolegica eh, Foster, eh, govorimo o letalstvu, o cestnem prometu, o železniškem prometu, o četrtem železniškem svežnju o različnih dimenzijah notranjega trga. Še prav posebej pa obžalujem, da pristanišča niso bila vključena v kompromise. Glasovali bomo o novi uredbi o pristaniščih in žal mi je, da eh, nimamo kompromisa glede eh, politike, ki se nanaša na eh, pristanišča. Kolegi so upravili odlično delo in predlagal sem predlog spremembe. Eh, in ga bom najbrž ponovno vložil. Ampak eh, mislim, eh, da konkurenca, kar zadeva pristanišče, ni dovolj dobro obravnavana in zato sem želel tudi uvesti ta predlog spremembe. Potem eh, državna pomoč, to tudi eh, ni vključeno v kompromise, uložil sem predlog spremembe, strinjam se z Evropsko ljudsko stranko, namreč eh, situacija v državah članicah se preveč razlikuje, tudi pravna definicija državne pomoči, mislim, da ima to tudi negativne posledice na enoten trg in kolegica Foster je to pravilno izpostavila. In potem še ena stvar, ki ni vključena v kompromise, Z dvema predlogoma sprememb eh, smo izpostavili eh, finančne instrumente, še prav posebej. Eh, govorim o instrumentu Povežimo Evropo in pa o Evropskem skladu za strateška vlaganja. Popovdne se nam bo pridružil Katajnen, ki bo spregovoril o Junkarjevem načrtu 2.0 in 2.0. Zato sem predlagal predlog spremembe v zvezi s tem Evropskim skladom za strateško vlaganje, vendar pa ta eh, tudi ni bil vključen v kompromise. No, zaključujem. Eh, ponavljam, eh, čestitam kolegici za zelo uravnotežen pristop in pa za dober povzetek. Skušamo biti učinkoviti, kadar je obseg tako zelo omejen. Eh, pri eh, predlogih sprememb eh, pa mi ni bilo všeč, da je bilo zelo malo predlogov sprememb glede ulagan. Zelo veliko jih je bilo, čeprav upravičeno glede okoljskih vidikov in glede socialnih pravic, ampak mislim, da je potrebno obdržati pravo ravnotežje. Ne moremo imeti močne politike eh, na eh, podlogu ulaganja, eh, na, na področju ulaganja, potem pa šibke socialne in pa okoljske politike. Najlepša hvala. Klaudija Tapadel. Hvala lepa, predsednik. Mislim, da je to zelo pomembno mnenje za naš odbor. To je seveda priložnost za nas, da predstavimo naše prioritete na področju prometa in turizma našim kolegom odboru Ekon o podarjanju konkurenčnosti. Čestitke pročevalki gospe Foster, hvala za njeno pripravljenost, da upošteva naše predloge spremem izvr socialistov in demokratov. Mi smo želeli doseči ravnovesje med industrijo, po eni strani in socialno dimenzijo na drugi strani. Mislim, da imamo sedaj to ravnovesje v tem besedilu. Vseh osem predlogov spremem smo povezali. Potem ta nova ideja o delitvenem gospodarstvu, boljšem izvajanju zakonodaje, ko gre za cesni promet in drugo. Naša skupina nasplošno podpira večino predlogov. Pozneje danes bomo imeli končno stališče o prvem in šestem kompromisnem predlogu. Želimo se bolj osredotočiti na socialne vprašanja, ki so povezane s konkurenčnostjo. Zato prosimo, da bi ločno glasovali o prvem in devetem predlogu spremembe. Enako velja tudi za predlog 60. Kolega Mikijadisa, tudi o tem je treba glasovati ločno. Hvala še enkrat ker smo tako dobro sodelovali, mislim, da je to mnenje uravnoteženo in to lahko potem obravnavamo odboru Eko. Najlepša hvala, sedaj pa Pavel Telička. Hvala, predsednik. Lahko se pridružim drugim, ki so rekli, da je bilo upravljeno delo Jackie Foster odlično. To pri sestavi besedila in tudi gledite, kako je pravzaprav vodila te sestanke poročevalcev v Sinci. Reči moram, da mi je osnutek všeč. Všeč so mi tudi končni izsledki, upoštevali ste predloge, imamo pravo ravnovesje. Že od samega začetka je bilo bolj ali manj tako. Pri letalske strategije mi je všeč to, da je to dovolj kratko, kar mora biti, ampak istočasno imamo tu pravo sporočilo, osredotočeni smo na konkurenčnost. No, vesel sem, ker je notranji trg tu v srčju. Tu je sporočilo različnih držav glede dejavnosti, pravnih korakov, drugih ukrepov. Mislim, da smo to skladili s pravo formulacijo. Potem imamo tudi pravo ravnovesje med tem, kar bi podnastalno rekel, da je ekonomija ali po drugi strani, kar so socialni standardi. No, ne bom se spuščal druge podrobnosti, kot je bilo obrazloženo, vemo, kakšna je narava teh predlaganih kompromisov. Mislim, da bom to laže priporočil drugim, da bodo glasovali za. Imel pa bi en poziv. Vem, da številni tu ne le v tem primeru, ampak nasploh menimo, da imamo neke predloge, ki se ne upoštevajo vedno dovolj, ampak vemo, kakšno je tveganje, če imamo uravnotežen dokument ali mnenje, poročilo. Če gremo v smeri glasovanja, potem spremenimo besedilo. Mislim, da smo imeli dobre delovne odnose in pozvabi vse tu, da bi se držali minimuma pri ločenem glasovanju in res moramo izhajati iz tega dokumenta, ki je dober. Tu imamo jasno sporočilo ne le za ekon, ampak tudi za komisijo države članice. Hvala. Dank, ti nesi smeja kilo. Najlepša hvala, sedaj pa gospa Kiljunen. Kitak se pohajo, te ja, kitan. Hvala, predsednik, hvala. Pročevalki, gospe Foster, za ta osnutek. Vem, da smo včasih zaradi te teme razvojeni v parlamentu, imamo različna mnenja, ampak vseeno je bil pristop poročevalke zelo konstruktiven in dober. Žal se ne morem strinjati s vsemi kompromisi, ampak seveda je to del politike. Zaradi mednarodne narave, logistike, prometa, turizma je tu veliko konkurenčnosti na različnih ravneh onkraj meja. Letalstvo se sooča s konkurenčnostjo med Evropo in tretjimi državami in to v parlamentu naj bi imeli protekcionistični pristop do tega, zato da bi zaščitili evropska podjetja. Tudi pri cestnem prometu, tu gre za konkurenčnost delovne sile, kajti imamo tudi države, ki imajo cenejšo delovno silo, druge imajo dražje. Upam, da bo komisija pri tem cestnem svežnju sprejela ta pristop pri železniškem sektorju, pa vidimo, da imamo podjetja, ki imajo naravne monopole. Sedaj se bodo ti zakonodaji razdrobili, ampak sprašujemo se, kako bo s tem v prihodnosti. Kajti tu imamo različne vrste prevoza, kjer imamo veliko konkurenčnost odnosu do državljanov, subvencij, potem prihaja tudi do digitalizacije, revolucije in vsekakor se to vpliva na konkurenčnost med podjetji, ki so v sektorju že tako dolgo, a po drugi strani imamo nova, mlada podjetja. In tu se moramo vprašati, kakšni pogoji bodo vladali v tem sektorju. In tu mislim, da ne moremo videti konkurenčnosti kot neke hitre poti do sreče ali do obsodbe. Treba poskrbeti za to, da je zakonodajno okolje v celotnem prometnem sektorju jasno, da se vsa podjetja obravnavajo na enak način. Prav tako ne smemo pozabiti na to, da prometni sektor obstaja zato, da imamo mobilnost prometu, da imamo mobilnost prometu za državljane, za potrošnike, za podjetja, za vse. In pri vseh sprejemanjih odločitev se moramo spomniti teh pravil. Gre za to, da pomagamo končnim potrošnikom. To je cilj, da bodo končni potrošniki imeli najboljše možnosti. Z odborom smo šli na Japonsko, tam sem to jasno videla. Na Japonskem je pristop usmerjen k potrošnikom. Kolikor se le da, da bi imeli maksimalno kakovost. Tako razmišljajo. In imajo tudi zdrav odnos do teh sektorjev, usmerjeni so v to, da služijo potrošnikom in strankam na najboljši možni. Mi, evropejci, lahko iz tega veliko naučimo. Najlepša hvala. Mari Kristina Natuj je naslednja na vrsti. Hvala, predsednik. Tudi jaz se zahvaljujem gospi Fuster za njeno delo, ki je vedno zanimivo, vedno zelo konstruktivno. Čeprav se glede evropskih politik ne strinjava vedno. Kot francoska poslanka menim, da je prosta konkurenca brez omejitev pomembna kajti vsak dan vidimo, da to vpliva tudi na delovna mesta, na varnostne standarde in socialno zaščito. Prometni sektor je en primer iz tega, tako da je bilo logično, da to poudarimo v tem mnenju odbora za ekonomske zadeve. V Franciji je imela bruselska politika grozne posledice. Zaradi tega smo povsem izgubili francoske voznike, Sedaj imamo tuje voznike, ki so poceni, zato da bi največji dobiček imela podjetja, katerim pa je vseeno za delovne pogoje za delavce. To je ta logika, ki izhaja iz takšne politike in to velja tudi v drugih prometnih sektorjih, v letalskem, pomorskem. Vidimo, kakšni so ti stroški pod pretvezo, da je to dobro za potnike. Ampak to je potem omejeno le na potrošnike. Potem, kako je za v drugim tujimi podjetji, ki kupujejo naša, recimo Katar je kupil uh, ali Italijo, Kosko, kitajsko podjetje je kupilo druga evropska podjetja. Tu je kar nekaj primerov. Torej, delovna mesta so vedno bolj prekarna, potem imamo tudi strateške infrastrukture, ki so pomembne. Mesto bi Evropska unija ščitila interese uh, in delovna mesta posega v to in jih ne ščiti. Potem imamo druge sektore, ki so pomembni, recimo urejanje ozemlja. Pri nas ni več tega sektorja. Takšna konkurenčna politika bo neuspešna. Zato res obžalujem, da niste poštevali nobenega predloga z naše strani v kompromisu. Recimo en primer, pa navedla bom le nekaj, želeli smo zahtevati, da bi morebitni zunani sporazumi, ki naj bi jih izpogajala komisija, bili povsem pregledno potrjeni vsaj v nacionalnih parlamentih. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa Izabela Demonte. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Rada bi se zahvalila poročevalki in poročevalcem v senci za eh, dobro opravljeno delo, kot je rekla poročevalka. Je bil zelo eh, eh, je bila zelo omejena dolžina tega poročila, zato je morala biti poročevalka zelo kratka. Mislim, da je to delo zelo dobro opravila. Rada bi eh, spregovorila predvsem o delitvenem gospodarstvu. To je tema, ki je izjemno pomembna, kaj ti eh, obravnavamo jo tudi v odboru za notranji trg, pa tudi v številnih naših mnenjih se pojavlja. Zato mislim, da eh, je prav, da to temo vključimo. Poleg tega pa je tukaj tudi nekaj drugih točk, ki jih pozdravljam. Še prav posebej izboljšanje eh, socialnih pogojev za zaposlene, eh, standarde eh, varnosti je poročevalka ravno tako vključila, potem pa odpravo tehničnih ovir. Govori o novem četrtem železniškem svežnju, pa tudi o turizmu. ta uh, točka o turizmu eh, je bila uh, dopolnjena, kajti turizem je pomemben sektor pri ustvarjanju novih delovnih mest in pri ustvarjanju rasti. Zahvaljujem se vsem za upravljeno delo. Hvala lepa. Najlepša hvala. V imenu komisije pa dobi besedo Marek Stavinova. Dobro jutro iz eh, direktorata MUV. Marek sedi ob meni, nekaj besede o poročilu in predlogi sprememb. Nismo videli kompromisnih predlogov, tako da je težko pokomentirati te predloge. Pak pozorno smo poslušali to, kar ste omenjali danes in eh, številne predloge lahko podpremo, kaj ti gre za zelo ravnotežno mnenje. Poročila gospe Foster so vedno zelo natančna. Komisija to pozdravlja. Kot smo povedali v predhodnih razpravah, prejšnji mesec, ko smo to poreč obravnavali, nasplošno to zelo dobro poročilo, komisija to mnenje pozdravlja. Pak toliko točk smo slišali o tolikšnih prometnih vprašanjih, da je bilo težko pokomentirati vse predloge, ampak nekaj pa smo slišali, kar bi radi pokomentirali, ta cestni svežen, tudi pri cestnem prevozu blaga in te industrije, tu je strokovnja gospod Rasmussen, ki bo pokomentiral te točke. Prosim, kolega. Ja, hvala. Res je, kot je rekel Phil, mislim, da je to zelo pozitivno, da je parlament dosegel dogovor glede kompromisnih predlogov. Sprem, če si pogledamo, kaj se dogaja na ravni držav članic, je tam tako, toliko polarizacije pri mnenjih, tako da je težko doseči kompromise. Sedaj na tej stopni razprave. In komisija si tega želi, ko pripravljate cesne pobude, želimo najti pravo ravnovesje, kot je to odbor tran pravčeval. Imamo ukrepe notranjega trga, ki jih treba skladiti, dostop do trga, dostop do poklicov, ključno s kabotažo, ampak tudi, ko gre za socialne vprašanja na drugi strani. V teh časih so pogosto vprašanje minno razpravami. Tu treba najti ravnovesje med obima skupinama držav. Veliko je polarizacije zaenkrat, ja. Potem nekaj podrobnosti o tem, kar želimo imeti, kabotažo. To je zelo problematično vprašanje. Ni pa kompromisnega predloga o tem, to pa je v predlogih. No, kakorkoli že, tu razumemo, da moramo biti previdni, zlasti pa moramo imeti jasna pravila, ki jih je treba spoštovati, da se lahko izvršuje. Izvrševanje je bistveno tu. In tudi to je predlogih omenil odbor Tran. No, če ni drugih specifičnih vprašanj, se ne bom spuščal druge podrobnosti. Pak še enkrat lahko rečem, da je dobro imeti kompromise in ravnovesje. To je dobro dosežek. Hvala. Najlepša hvala. Zelo dobro bi bilo, če bi imeli pravilne informacije prej, tako da eh, potem ne bi dal besedo napačnim eh, predstavnikom komisije, ampak dobro, bomo to v prihodnosti popravili. Sedaj pa Jacqueline Foster. Ja, hvala lepa, hvala predsednik, hvala za zelo konstruktivne pripombe strani poročevalcev v Senci. Hvala za te pripombe. No, rada bi rekla, da je pogosto tako in to velja za vse kako smo omejeni eh, s prostorom in časom, moramo sprejemati kompromise. To se ne zgodi pogosto, da imamo predloge, ki jih ne moremo podpreti, ampak časih pač ne sodijo v dokument in časih je tako. In potem imamo nekaj ločnega glasovanja, potem lahko kolegi to podprejo v celoti ali pa ne. Ampak mislim, da je vedno pomembno reči, da ko imamo predloge vseh nas, ne glede to, kdo je pročevalec, da ti predlogi prinesijo dodano vrednost. Zato, da je potem končno poročilo jedrnato in da ne pozabimo na glavno sporočilo. Ne, tam ne sme biti umiljeno. Zato veliko predlogov dobrih, ampak včasih pa predlogi ne morejo biti vključeni. Mislim, da je nekaj skupin imelo nekaj vprašanj. Mislim, da smo to upoštevali in obravnavali. Pri nekaterih bomo imeli ločno glasovanje. Ampak imeli smo nekaj primerov, ko predlogi niso sodili v besedilo. Potem bi spremenili uh, cel duh kompromisa. Mislim, da je dobro to, kar omete gospod Salini in glede finančnih instrumentov in vsega tega, ampak bili smo omejeni in nismo mogli kar tako eh, povzod ponavljati istih argumentov. Skušala sem biti osredotočena nekoliko v drugačne zorne kote, kajti to, kar ste rekli o naložbah drži, če nimamo naložb, nimamo prometnega sektorja. Tako da mislim, da je bilo to samo umevno, da imamo vedno dobre naložbe, ne glede na odkot prihajajo, ampak glede pristanišč, trikrat sem delala pri pristaniških storitvah in še vedno uh, sem tu kot poslanka. Tu. Ne vem, kdaj sem dala to obljubo Flakensteinu, eh, ampak eh, če se boste bolje počutili, nisem <laughs> podprla rezultatov četrte uredbe. Večina v parlamentu je to podprla, ampak sedaj je treba to sprejeti. To je treba urediti, kajti sedaj smo liberalizirali pristanišča v Združenem kraljestvu pred 35 leti, smo to privatizirali, ampak dobro. Želela sem reči, zakaj tega nisem omenila, ker je bilo to res že toliko predelano in tu gre za nedavne zelo, zelo velike projekte in predloge, ki bodo upam, da sklenjeni. Hvala, Klaudi. Ja, to je bilo pomembno, da imamo tudi omembo turizma. Gre za dobavno verigo, veliko prometa je odvisnega od dobrega turizma. In želimo zagotavljati dobre storitve za tiste, ki se želijo premikati zaradi poslovnih razlogov ali zasebnih. Hvala tudi. Aldeju in Pavlu, ja, pomagali ste mi doseči dobro ravnovesje. Hvala vsem. Seveda se strinjam tudi eh, z dobrimi prijatelji tam, na desni. Ne strinjamo se vedno s tem, kar eh, naslučuje, ampak časi tudi, če se ne strinjamo, to uredimo na dober eh, način. Ampak zato sedimo v različnih političnih skupinah. Ampak hvala kolegici, številne predloge sem upoštevala. Mariki s tem dobre prijateljici pa bi rada nekaj povedala. Menila si francoske voznike. Ne gre za to, odkud prihajajo so francozi ali britanci ali kakorkoli že, ampak primer. Kaj ti? Jaz sem velika internacionalistka. Pridružila sem se britansko podjetje, ko sem bila star 21. Ko je bila Evropska unija še v povoj, ko sem se uh, pridružila British Airways. In takrat je bila moja najstarejša prijateljica nizozemka. Prišla je eh, v službo v Združeno kraljestvo in številni kolegi, tudi iz tistih časov so bili francozi. Imeli smo toliko Nemcev, Poljakov in zelo ponosno sem, ko to lahko rečem, to podjetje, za katero sem delala, je, je bilo takšno, da je bilo zazrto v prihodnost. Kletarski prevoznik. Pomembno je, da niste v vakomu niste v vakumu, da pozdravite druge, da naredijo vaše podjetje uspešno in ko smo v prometnem sektorju, so vsi prišeki dobrodošli, ker bodo prispevali, ker bodo prinesli dodano vrednost tem podjetjem in to je bilo zelo uspešno podjetje. Poštevala sem to, kar ste rekli o tem, da vozniki niso plačani, kot morajo biti plačani, ali da so potem tujci izkoriščeni. To je na mestu. To podpiram. In zato sem želela omeniti to vprašanje glede izvrševanja. Izvrševanje zakonodaje na področju zaposlovanja je odgovornosti držav članic. Če imamo delavce, ki se izkoriščajo v državah članicah, imajo zakonodajo o zaposlovanju na nacionalni in evropski ravni. In to je v njihovi odgovornosti, da poskrbijo za to, da potem zaprejo takšna podjetja, ki izkoriščajo delavce, kaj ti ne podpiram tega. Kaj ti sama prihajam iz vrst sindikatov, 15 let sem delala v sindikatih. Torej, to sem želela reči, ampak onkraj tega, mi smo mednarodni, smo velika evropska celina, vedno smo imeli premike ljudi in mislim, da smo tudi boljši zaradi tega. Zato smo imeli nekaj predlogov sprem. To ni nič osebnega, saj veš. Zato tega nisem vključila, ampak vedno greva lahko na kavo in poklepetava o tem. Kaj ti, takšna mora biti politika. Dobro, hvala lepa vsem. Zelo smo zadovoljni, gremo na glasovanje in mislim, da bo to sprejeto in to je dobro mnenje za Ekon. To lahko pošteva, kaj ti rada bi rekla, da je to pomemben delček v poročilih ikone. Ni nobenih izgovorov, da bi rekli, da to ne sodi v ta muzejik glavnih poročil. Hvala lepo vsem. Hvala. Much, Najlepša hvala. Eh, no, tudi moje izkušnje so take, da imajo eh, pozitivni ljudje pozitivne pripombe. Glasovanje bo potekalo jutri. Sedaj pa moramo prekiniti te uh, sejo, zaradi tega, ker naj bi delovna skupina potekala ob uh, eh, 11 in 15. Ampak uh, to je uh, vedno le indikativen dnevni red in zato se ne morete zanašati uh, na uh, to. Časovnico. Včasih eh, lahko začnemo za točko, ki bi jo naj obravnavali ob 10.15, ob 10. Ampak dobro, sedaj moramo počakati na naše dva gosta, ob 11.15 minut pa bomo nadaljevali. Mr. President, we have a translation problem with Romanian, so... Imamo težave z tolmačenjem uh, iz, uh, v romunščino. Uh, ne slišim tolmačenja v romunščino. Lahko prosim preverite, kaj se dogaja. Ja, bomo preverili. I think we can start with our tourism task force. Mislim, da lahko zdaj začnemo z eh, našo delovno skupino. Vse vas prisrčno pozdravljam pri tem delu sejo. Nažalost je eh, naš drugi gost, ki prihaja iz Luksemburga, v vlaku pripetila se je nesreča in zato eh, bomo morali naš dnevni red nekoliko spremeniti. Najprej eh, bomo eh, slišali predstavitev študije o eh, trajnostnem razvoju turizma. Mi smo naročili to študijo in večkrat smo predstavili predstavitev te študije iz različnih razlogov. Zato me še prav posebej veseli, da lahko danes pozdravim profesorja Pavla Petersa iz Univerze v Bredi. Prisrčno dobrodošli. Potem bomo dali besedo komisiji, da predstavi ne. Gospod predsedojoči, se upravičujem, da vas prekinjam, ampak še zmeraj imamo težave z romunskim tolmačenjem. Vidim, da so naši kolegi tolmači eh, tukaj, ampak mi ne slišimo tolmačenja. Je to tehničen problem torej? Uh, zdaj deluje torej naj eh, pozdravim eh, še eh, podpredsednika naše skupine delovne skupine za turizem in na kratko bo spregovoril o pobudah na področju turizma gospod Ujheli beseda je vaša Köszönöm szépen, elnök úr, a Task Force. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kot član delovne skupine, kot eh, predsednik eh, de, eh, te delovne skupine sem se ukvarjal z evropskim turizmom in zaradi tega bi rad temu namenil nekaj minut. V odboru bomo eh, sedaj imeli razpravo. Če me želite prosim, dopolniti, prosim, to storite brez obotavljanja. Pred dvema tednoma smo v Strasburgu na plenarnem zasedanju glasovali in sicer o proračunu. In dosegli smo pomemben strateški uspeh. Skupaj z Evropsko ljudsko stranko smo eh, namreč predstavili eh, predlog eh, Evropska prestolnica turizma. Tako se imenuje naš projekt in seveda smo potrebovali tudi podporo Evropskega parlamenta in parlament nam je to podporo dal in 2,5 milijona evrov imamo za pripravo tega projekta v prihodnjih treh letih. Vse kolegice in kolege sem obvestil, eh, da eh, računam eh, na vas z gospodom Koraco. Smo se ravno tako pogovarjali in pa z pristojnim generalnim direktoratom v komisiji. Torej, eh, gre za medinstitucionalni projekt, ki bo upam, da trajal nekaj desetletij. Odbor bi rad seznanil tudi s tem, eh, da je eh, v Londonu pred nekaj dnevi potekal skupni projekt Kitajske in Evrope, Imeli smo uh, precej eh, veliko publiko, uh, tudi Evropska komisija je bila uh, prisotna in pa nevladne organizacije in to se je zgodilo na podbudo tega odbora pred dvema letoma. Torej, mislim, da bi morali biti ponosni na to pobudo. In če želite to uporabiti doma na uh, vašem strokovnem področju, lahko to storite lahko se pridružite temu projektu. Rad eh, bi vas eh, seznanil še, da je generalni da bo generalni sekretar eh, Svetovnega turističnega združenja med 6. in 8. decembrom prišel v Brusel in sodeloval pri pogajnih. Jaz sodelujem pri tem programu in če želite vsega, še, da eh, kaj vključim v svoj prispevek, eh, je še dovolj časa. Poleg tega bi vas rad obvestil tudi, da smo s pomočjo sekretarjanta, s pomočjo Uršule sodelovali pri turističnem forumu v Bratislavi. Med drugim eh, smo naslovili vprašanja, ki zadevajo naše parlamentarno delo. O tem vas bom pisno obvestil, kajti toliko časa danes vendarle nimam na voljo. In še ena informacija z eh, odborom eh, regi, eh, ki domuje v sosednji stavbi, tudi tesno sodelujemo. In ta odbor je pripravil poročilo o ukrepih regionalnega razvoja. Torej, Če potrebujete to vrstne informacije eh, z, pri vašem delu ali če želite vzpostaviti stike z odborom regi, potem uh, imamo na voljo tudi imena oseb, ki se ukvarjajo z turizmom na njihovi strani. Torej, načrtujemo uh, še dodatne skupne prireditve in uh, še tole. Predsednik Kramer je bil ravno tako zelo uh, dejaven v zadnjem času in. Veliko je bilo pomembnih razprav, recimo o programu Interrail, o tem, da bi brezplačno eh, dobili vozovnico za Interrail. Veliko skupin je eh, temu izreklo podporo in ravno iz tega razloga sem eh, organiziral tudi delovni zajtrk. Dva mlada iz Nemčije sem povabil na ta delovni zajtrk. Eh, in eh, šlo je za pobudnika eh, te ideje in če še koga zanima ta delovni zajtrk, tudi predsednik odbora bo z nami, se prosim obrnite name. Seveda gre tukaj eh, tako za promet, kakor tudi za turizem. In še dvoje. 15. november, 15 november je dan, ko bo potekal ta zajtrk, ampak mislim, da ste prejeli eh, to tudi po elektronski pošti. Še ena informacija. Povabil sem uh, tudi agencijo za turizem uh, v pacifiškem delu Azije. Gre za eno izmed najpomembnejših turističnih združenj. Eh, imeli so prireditev v Londonu in še nikoli nismo imeli uradnih stikov z eh, tem združenjem. Zato mislim, da moramo to izkoristiti in delegacija ministrov iz Azije bo prišla v Brusel. Še zmeraj nisem zaključil z sekretarjatom želimo doseči tudi, da bi določili teme eh, za seje delovne skupine. Pričakujemo vaše predloge. In eh, v zakonec še tale pripomba. V prihodnem letu bi bilo lepo, če bi lahko izvedli leto trajnostnega turizma. Kajti leto 2017 bo eh, vsekakor potekalo v tem duhu. Če vas eh, to zanima, potem eh, prosim, se obrnite name in z eh, direktorjem Svetovne turistične organizacije sem se dogovoril, eh, da bomo lahko na voljo dali nekaj kolegic oziroma kolegov, torej naši člani bodo povabljeni na seje eh, Svetovnega turističnega združenja. Toliko torej o tem. Nekateri župani iz eh, Kanarskih otokov so danes pri nas na obisku Ines Ajala Sender eh, jih je povabila. Eh, želim jih pozdraviti tukaj med nami in upam, da boste preživeli lep dan v Evropskem parlamentu. Torej, Kanarski otoki so zelo, zelo pomembna turistična destinacija v Evropi. Prepričan sem, da se bodo župani med nami počutili odlično. Hvala lepa. Ja, schön, da ste da sind und jetzt hat der Professor. Ja, lepo, da ste z nami. Sedaj pa dobi besedo profesor Paul Peters. Okay, thank you very much, uh, Mr. Uh, chairman. Um... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa za uh, priložnost, da predstavim to študijo tukaj v Evropskem parlamentu. Seveda, nisem te študije pripravil sam. Šlo je za skupino sedmih raziskovalcev iz Francije, eh, Nemčije, iz Univerze v Lancashire in potem je bila tukaj še ekipa iz Univerze v Bredi. Cilj te študije je bil, da ugotovimo, Katere dejavnosti trenutno potekajo na področju trajnostnega turizma? Kateri so trajni, trajnostni turistični proizvodi in kako ti vplivajo na turističen razvoj? No, naj podam kratek pregled. glavnih sporočil okoljski vpliv se krepi in uh, trenutno se še zmeraj ne ukvarjamo z podnebnimi spremembami, ki jih prinaša letalski sektor. Potem omenil sem uh, proizvode trajnostnega turizma, ki predstavljajo pot k trajnostnemu razvoju. Zdi se, da ni usklajenosti med uh, politikami na področju turizma, okolja in pa prometa. In, uh, Obstajajo težave z eh, spremljanjem eh, napredka na področju razvoja trajnostnega turizma. No, poglejmo si najprej okoljska vprašanja. Na strani 25 poročila boste našli te eh, številke. Veliko je različnih okoljskih vidikov, eh, ki so povezani z eh, turizmom. In v letu 2004 smo pripravili poročilo na to uh, temo in to je bilo zadnje poročilo, ki kaže, da zares zaostajamo pri spremljanju oziroma pri nazoru nad napredkom. Ampak uh, ti, uh, te številke kažejo tudi eksternalizacijo stroškov Eh, ko gre za kakovost zraka, za podnebne spremembe, uh, hrup in tako naprej. Eh, stroški znašajo 24 milijard letno pri notranje evropskem turizmu. Če vključimo še mednarodni turizem, potem bi potem se te številke eh, kar potrojijo, torej, ko gre za turizem iz in v Evropsko unijo. Eh, glavne stroške prinašajo podnebne spremembe. Cena ena tone oglikovega dioksida eh, predstavlja še zmeraj najvišji okoljski strošek. Potem smo se ogledali tudi socioekonomske zadeve. Številke, ki jih tukaj navajam, kažejo, da je turizem pomembni gospodarski sektor. To je tudi sektor, ki se usredotoča predvsem na Evropsko unijo. Večina uh, turizma, večina potovanj poteka znotraj Evropske unije. Več eh, kot polovica uh, turističnih potovanj je notranje evropskih potovanj. problematična še eh, zmeraj eh, ostaja dimenzija eh, sezonskih delovnih mest, eh, čeprav so tukaj že bili sprejeti ukrepi. Poleg tega eh, pa eh, so nizke tudi plače zaposlenih, nizke so marže turističnih podjetij in zaradi tega je za, podjetje, za ta podjetja težko zagotoviti dobre delovne pogoje za zaposlene. Našo študijo smo osnovali na 162 eh, pobudah na področju trajnostnega turizma. Vse te pobude so naštete v poročilu. Eh, šlo je za projekte posod po Evropski uniji in eh, za precej raznolike projekte. Ugotovili smo, da je večina teh projektov pobud še zmeraj odvisna uh, od eh, javnega financiranja. Izkazalo se je tudi, da ni skoraj da nikakršnih eh, kvantitativnih ocen okoljskega in pa socioekonomskega vpliva. Torej ne vemo, kaj, kakšen je bil dejanski učinek kakšne so bile dejanske posledice. In poleg tega smo ugotovili, da se večina pobud osredotoča na destinacijo, kar pomeni, da je prevoz do oziroma iz destinacije izključen. Le 5 do 10 primerov je vključevalo tudi eh, prevoz. No, sedaj pa primer. In tukaj gre za tipičen uh, primer uh, prometa. Gre za 25 destinacij v Alpah. Um, in te destinacije so se združile zato, da bi zagotovile bolj okolju. Uh, prijazen prevoz eh, do teh turističnih destinacij. To imenujejo soft mobility ali mehka mobilnost. Ponekod je ta projekt zelo uspešen, celo eno izmed mest, ki nima železniške postaje, je uspelo doseči, da je 20 odstotkov eh, prišlo tja, eh, obiskovalcev prišlo tja z vlakom in sicer z organizacijo avtobusnega prevoza od železniške postaje do eh, končne destinacije. Ampak skupaj se je začelo z 25 destinacijami in ta številka se ni povečala. Gre torej za zelo majhno številko v primerjavi z tisočimi destinacijami, turističnimi destinacijami v Alpah. Ogledali smo si tudi politike in pa eh, trajnostni razvoj in ugotovili smo, da eh, politike na področju turizma in okolja niso vedno usklajene. Okoljske politike se osredotočajo bolj na eh, celotno Evropsko unijo in se soočajo z določenimi problemi, kot recimo na področju podnebnih sprememb, turizem pa se bolj osredotoča na pristop od spodaj na vzgor, torej bolj na regionalne dejavnosti. Če Bi se torej želeli soočiti z eh, problemi, ki jih turizem povzroča na področju podnebnih sprememb, bi bilo to zelo težko eh, glede eh, na to, kako se trenutno sprejemajo politike. Oprostite, sem že pri naslednji prosojnici. Na strani 25 lahko vidite navedbo tega problema, ki ga prikazuje graf, ki ga imate pred seboj gre za eh, rast eh, izpustov eh, CO2 -ja v svetu. Dve krivulji upadata zaradi tega, ker smo se o tem dogovorili v Parizu. Gre za predvidevanje, da bo ta sporozum iz Pariza izveden. Rdeča krivulja, ki je referenčna krivulja, pa kaže, da naj bi se globalni izpusti oglikovega dioksida povečali. In tukaj so vključeni tudi standardi, ki jih je sprejela eh, Mednarodna organizacija za civilno letanstvo v uh, eh, Vancouvru. Torej, tudi če en sektor stori več kot vsi ostali sektori, to ne pomaga, kaj ti eh, izpusti še zmeraj naraščajo. Eh, v Montrealu se je IKO dogovorila o modernih ukrepih. To pomeni, da bo eh, letalski sektor. Um, pravzaprav eh, plačeval eh, za eh, svoje lastne izpuste in si ne bo prizadeval znižati izpustov iz letalskega prometa. Šlo bo za tako imenovani offsetting oziroma za nadomestila za izpuste CO2. Torej, letalski sektor ostaje nerešen primer čeprav, čeprav posebej, če si ogledamo dolgoročno perspektivo. Torej, vprašanje je, kaj lahko eh, turizem stori glede tega. V poročilu opisujemo tudi projekt Karmakol. Uh, in uh, izdelan je bil uh, računalnik uh, uh, eh, Karn Makol za izpuste iz uh, turizma. Uh, tukaj gre za vse različne oblike prometa. Za letalski promet so vključeni posamezni letalski segmenti, letalske družbe in tako naprej če izbiraš med eh, različnimi eh, letalskimi povezavami, lahko vidiš, da imajo nekatere precej višji oglični, večji oglični vtis kot druge. Lahko gre za razliko med eh, dvema letalskima družbama, Potem je tukaj približno 500 tisoč ocen eh, ogličnega vtisa za nastanitve eh, po eh, svetu. Veliko teh nastanitev je v Evropi in vključili bi lahko tudi tiste turistične dejavnosti, ki povzročajo največji oglični odtis. Tako bi lahko to vključili, to dimenzijo vključili v pripravo turističnih proizvodov. No, sedaj pa prehajam k glavnim zaključkom. Nimamo dovolj eh, sodobnih podatkov o okoljskih in družbenih učinkih turizma. Poleg tega tudi nimamo vizije za prihodnost. In tukaj ne gre zgolj za naslednjih deset let, ampak za uh, dolgoročnejšo perspektivo. Govorimo o infrastrukturi za železniški promet, za letalski promet kar gradimo danes, bo še zmeraj na voljo ob koncu stoletja, torej eh, bolje bi bilo, če bi imeli dolgoročno perspektivo. To vpliva tudi na turizem kot takšen. Večina pobud eh, na področju trajnostnega turizma je odvisnih od eh, javnega financiranja, kar kaže, da industrija ni bila zmožna ponotranjiti trajnostnih razvojnih stroškov politike na področju turizma, okolja in prometa niso vedno usklajene in letalski sektor eh, še zmeraj predstavlja velik problem in nerešeno področje. Kljub sem pobudam, ki jih je sprejela organizacija ICAO. Nekaj je tudi priporočil, ki izhajajo iz teh zaključkov. Močno priporočamo revizijo študije iz leta 2004, tako da bi eh, si lahko ustvarili boljšo oceno o okoljskih in strukturnih posledicah. Poleg tega eh, bi mogoče bilo potrebno na novo ravnotežiti trenutne turistične destinacije in pa proizvode trajnostnega turizma. Osredotočiti bi se morali na politiko na področju turizma Evropske unije. Poleg tega pa je potrebno vključiti tudi prevoz na in do, eh, do in eh, iz destinacije. Eh, sedaj pa k trajnostnemu eh, turističnemu prevozu. Eh, tukaj še zmeraj težave povzroča letalski promet, železnica in avtobusni prevoz. Dosegata veliko boljše rezultate. In uh, letalske povezave, eh, predvsem dolge letalske povezave, najbolj vplivajo na eh, okolje. Zato moramo biti previdni in omejiti odvisnost turizma od eh, letalske industrije. Večina ljudi se na turistično destinacijo odpravlja z avtom in potem, če se avto pokvari na poti, eh, so težave veliko večje eh, in veliko pogostejše kot v primeru eh, letalskega prevoza. Potem pa je potrebno zagotoviti tudi lojalno konkurenco. Železniški avtobusni prevoz predstavlja ta cenejšo alternativo. Sedaj pa eh, priporočila za turistične destinacije. Potrebno je nadzorovati učinke trajnostnega razvoja, vključno za prevozom. In vključiti je potrebno tudi letalski prevoz. Potem pa še eh, podjetja, storitve in proizvodi. Eh, priporočila so približno enaka. Seveda je že veliko načrtov z ekološkimi oznakami. Eh, vendar pa uh, indikatorji niso ravno najboljši in to je potrebno izboljšati. Potem je tukaj izobraževanje oziroma usposabljanje, tudi tukaj je še veliko manevrskega prostora. In pa upravljanje oglika eh, za turistične organizacije in za turistične ponudnike. Eh, mislim, da sem že dovolj povedal, uh, tako uh, da lahko sedaj pričnemo z razpravo. Najlepša hvala. Hvala lepa za vašo predstavitev. Sedaj pa se lahko udeležite razprave. Kladija Montero de Guila je prva na vrsti. Obrigada, senhor Presidente. Cumprimentar o senhor Professor e agradecer efetivamente este. Fala, Lepa. Rada bi se lepo zahvalila za predstavitev te študije. Moram reči, da se lahko za opredelitvijo samo strinjam, kar se tiče trajnostnega turizma. To ni samo en segment ali pa nišni trg. To je eh, pot, ki mora obsegati celoten eh, sektor in potrebujemo čisto konkretne pobude. In seveda eh, to eh, mora eh, zaobjemati celoten sektor, to mora potekati povsod. Da bi dopolnili, dokončali ta trajnostni turizem, moramo govoriti o, inteligent, o inteligentnem turizmu. Seveda gre tukaj za infrastrukture, za tehnologije, ki bi jih lahko izboljšali preko digitalizacije, zato da bi res zagotovili uh, trajnostni razvoj uh, na turističnih destinacijah v letoviških krajih. Eh, kraj, turistični kraji morajo biti enostavneje dostopni in turizem je treba spodbujati na lokalni ravni in ga tam oblikovati. Toda to je treba vključiti v trajnostni sistem in zaradi tega je digitalizacija tako potrebna, tako pomembna. Seveda obstaja eh, tesna povezava med turizmom, okoljem in prometom. Mislim, da je res nekoliko težko natančno izmeriti vplive na okolje, kajti primankuje podatkov, informacij in statistik ampak eh, tu so še socialni vidiki, delovni pogoji. Tudi tu je zelo, zelo pomemben dejavnik, kjer potrebujemo natančne številke. Ta sektor je izrednega pomena za mlade, ki tam z lahkoto najdejo delo, pa eh, tudi za ženske. Kajti ženske so pogosto zaposlene v turizmu. Imela bi dve konkretne vprašanje. Prvič, kako je za kazalniki eh, evropskega turizma? tu imamo nekaj ciljev, ki so tukaj in ta pobuda je tudi dobra, to pobudo bi morali podpreti. V zvezi s tem se ravno izdeluje študija in za nas bi bilo eh, pomembno izvedeti, katere pobude tečejo in katere lahko podpremo. In potem še eno vprašanje. Omenili ste vprašanje prometa v turizmu in da eh, tukaj žal v okviru turizma eh, prihaja do velikih izpustov toplogrednih plinov. Sedaj imamo železniško pobudo, ki eh, želi biti nekoliko neodvisno od letalskega prometa, kajti tam se že nakazujejo problemi. Ampak kako je z otoškimi državami, kako naj jih dosežemo? seveda eh, preko pomorskih poti, ampak eh, tudi te so odvisne od letov. In to je pač resničnost v teh regijah. Kako vidite vi to za prihodnost? Hvala lepa. Klaudija Tapadej. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Ja. Eh, res me veseli, da lahko v tem odboru razpravljamo o trajnostnem turizmu. Naslednje leto, leto 2017, bo leto za eh, izgradnjo eh, trajnostnega turizma. To organizira Svetovna turistična organizacija. Hvala lepa za to študijo. Vidimo tudi, ko poteka turizem na regionalni ravni. Vidimo pa tudi, da se eh, to odraža na virih, na eh, onesnaževanju, pa seveda tudi na eh, modelu potrošnje ljudi. In zato moramo pripravljeni iskati rešitve. In seveda to sodi tudi k strategiji Evropske unije za boj proti podnebnim spremembam. Seveda je to jasno in to kolegi tudi vedo. Rada bi dejavno podprla turizem v Evropi, rada pa bi opozorila tudi na trajnostni razvoj turizma. S kolegi smo že marsikaj dosegli in rada bi eh, spregovorila o uspehu, ki smo ga zabeležili na evropski ravni. Organizirali smo prireditev o Mednarodnem dnevu turizma. Prišli bodo kolegi iz parlamenta, pa eh, tudi iz Evropske komisije. Eh, eh, prišel bo gospod Navračič, ki je predstavljen za izobraževanje, pa tudi gospod Bjankovska bo prišla. Torej, eh, razlog je bil sicer to, da bi imeli eh, nek prazničen dan, ampak želeli smo tudi doseči neko mobilizacijo s pričo izzivov, s katerimi se sooča turizem v Evropi. In tukaj gre zlasti za eh, trajnost in pa za podnebne spremembe. To je potrebno vedno upoštevati. Mislim, da potrebuje Evropa ulaganje v infrastrukturo, v vzdrževanje, v kulturo, v človeški kapital. In ne smemo izključiti tudi olagan v zaščito uh, naravnega kapitala Evrope. Potrebujemo evropsko strategijo za turizem, ki bi se koordinirala na lokalni, regionalni, nacionalni ravni, pa tudi v Bruslju. To bi bila strategija, uh, ki bi zajemala vse zapletene vidike eh, eh, evropskega turizma. Sedaj pa nekaj besed o študiji, ki smo jo pravkar slišali, o najboljših praksah eh, za razvoj trajnostnega turizma. Moram povedati, da to povsem podpiram in res imam veliko zaupanje v to. Razvoj trajnostnega turizma, to pomeni, da je treba upoštevati nekaj novih vidikov. Turist Potem je treba spobosti k temu, da obiščajo tudi manj eh, znane kraje. Eh, v Romuniji, eh, na primer, nudimo delto Donave. To je nekaj čisto posebnega. Tam se nudi posebna flora in fauna. To so kraji, ki imajo velik potencial, ampak če jih nudimo, moramo to storiti na uravnotežen način, kajti seveda je treba te naravne prostore tudi zaščititi in turistična raba jih ne sme preveč prizadeti. Torej, treba je spodbujati trajnostne destinacije. Pomembno je tudi, da uporabljamo lokalni promet, eh, ki naj nas pripelje do eh, kraja in pa stran od njega. Treba je eh, imeti tudi različne valove turistov. Omenila sem naprimer delto Donove, potem pa gre tukaj še za rečni promet. Tudi tam mora biti trajnosten in zato, da tam ne bomo prizadeli eh, živečih živali in pa rastlin. V morju, naprimer. To je čisto poseben kraj, eh, takšne eh, posebne kraje najdemo tudi na drugih koncih Evrope. Želela pa sem spregovoriti še o nečem bolj splošnem. In to ni več posebno specifično povezano s tem poročilom. Rada bi se navezala na to, kar je dejal Ištvan. Eh, govoril je o evropski turistični prestolnici. Eh, torej, z nami je gospod Karaca iz eh, komisije, ne vem, če je tu, ali nam lahko poveste, ali obstajajo podrobnosti v zvezi s tem projektom. Res bi bilo lepo, če bi v prihodnje podelevali ta naslov, ampak bi ta naziv eh, podeljevali tudi manj znanim evropskim mestom. Številna evropska mesta so že tako in tako poznana, ampak če bi podelili eh, ta naziv, potem bi lahko promovirali mesteca v Evropi z velikim potencialom mesta, naprimer, ki uh, se odlikujajo za posebno kulturo ali pa kraje, ki uh, jih odlikuje posebna narava. Če bi podeljevali uh, te uh, nazive, potem bi uh, te kraje tudi mednarodno bolje spoznali in tako bi k nam prišlo tudi več turistov. Uh, Lepo bi bilo, če bi imeli Evropsko strategijo za spodbujanje trajnostnega turizma in pa strategijo, ki bi res so upoštevala trajnost za turizem v Evropi. Hvala lepa. Hvala lepa, Jill Evans. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Zahvaljujem se profesorju Petru. Ta predstavitev je bila izredno zanimiva. In ta študija opozarja na preveč stvari, torej ne bomo mogli razpravljati o vsem danes. Zelo sem vesela, da ste omenili spodbujanje uh, železniških uh, posti. Predstavljam uh, Wales, ki ima veliko uh, turistično industrijo, imamo pa potencial uh, za razvoj trajnostnega turizma. Ampak komunikacija je vedno problem. Uh, ne gre samo za to, da imamo uh, obstoječe uh, železniške povezave, gre za to, da odpremo nove, zato da bomo rešili tudi problem uh, izpustov CO2. -ja. Potem bi rada omenila še eno stvar. To ste omenili tudi vi. Torej, um, uh, oznake, naprimer eko oznake. Uh, ta hip eh, imamo eh, na stotine takšnih oznak. Številne med njimi so zelo uspešne, ampak to je lahko tudi zelo eh, zavajojoče, zelo mm, zmedeno za ljudi, ki potujajo v različne regije. Kajti nimamo zgolj enega standarda. Certifikacija in Evropske unije zelenih oznak bi bila zelo dobra, kajti potrošniki iščejo takšne oznake na drugih področjih, na področju prehrane in tako naprej, in tam so se te stvari izredno obnesle. In res bi to veliko pripomoglo, kajti res imamo eh, številne lokalne regionalne pobude, ki bi jih lahko uporabili v Evropski uniji. Omenili ste Pariz in pa seveda vprašanje izpustov CO2 ja in pa potrebo po ažuriranih študijah. poznamo uh, vpliv turizma na okolje, zlasti kar se tiče prometa in potrebujemo več aktualnih informacij v zvezi s tem. Toda ali menite, da bi morali razmisliti tudi o vplivu podnebnih sprememb na turizem? Eh, naprimer erozija, obal eh, in podobno. Torej, kajti podnebne spremembe tudi neposredno vplivajo na turistično industrijo, zadevajo turizem in pa eh, razvoj trajnostnega turizma. In moja sklepna točka se nanaša na socialna vprašanja, na socialno-ekonomska vprašanja. Trajnost je seveda zelo širok pojem, ki vključuje jezik in kultura. In kot sem dejala, predstavljam Wales. Eh, mi eh, imamo waleski eh, manjšinski jezik, ki je v nekaterih skupnostih glavni govorjeni jezik. In seveda turizem, turizem vpliva na to in tudi na kulturo. Torej, turizem ima socialni vpliv. In mislim, da bi morali um, povdariti ta vpliv na jezike in kulture. Mislim, da to ni povsem negativno, torej v številnih primerjih to je negativno, če teh dejavnikov ne upoštevamo, ampak to bi lahko uporabili tudi za to, da bi okrepili turizem in da bi uh, uh, okrepili izkušnjo, ki jo imajo ljudje v različnih regijah. Hvala lepa, gospa Ina Sajala Sender. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Da, ta študija je izredno zanimiva. Hvala lepa, gospod Peters. Želela bi postaviti nekaj vprašanj. Torej, kar se tiče izbire držav, omenili ste prakse preko obiskov in študij. Torej, izbrane so bile države. Uh, imamo naprimer športni turizem, ki ima velik vpliv, potem je to kulturni turizem, tukaj gre za dediščino, pa tudi koncerte in podobno. Rok skupine, potem imamo zdravstveni turizem. Torej, namesto, da bi to temo obravnavali z vedika držav, bi se lahko posvetili uh, vplivom in pa kaj si želimo od različnih vrst turizma. Torej, Španija tukaj eh, nastopa kot zahodna država, mi pa smo se vedno bolj razumeli kot sredozemska država, ampak dobro. No, seveda imamo tudi atlantski del in kolegi iz kanadskih otokov to tudi vedo, ampak na nek način smo tudi sredozemska država. Torej, to je zame tukaj nekoliko nenatančno opredeljeno. Pa še nekaj. Omenili ste evropske projekte. In izbrali ste projekt Eden, to je financirala Evropska komisija, ampak pozabili ste na pro, projekt Kalipso, ki je socialni projekt. In tam smo se poskušali oddaliti od sezonskosti. To velja. In to je težko za hotele in ponudnike prenočišč, kajti po zimi so prazni. Na vzhodu, na primer, gre tudi za zdraviliški turizem. Eh, treba je misliti tudi na tiste, ki imajo morda težave. Torej, to je zelo zanimivo, da smo sedaj izvedeli, koliko novih elementov je tukaj unešenih. Sedaj delamo na krožnem gospodarstvu. Zelo intenzivno delamo na tem. Imamo pa tudi materijale in proizvode. Ampak včasih je treba, enkrat bo treba to začeti početi tudi z eh, storitvami treba je vključiti tudi turistično ponudbo. Od oblikovanja koncepta do, uh, vrači, do povratka. Tudi to je neke vrste uh, uh, krožno gospodarstvo. Ne sme biti negativnega vpliva na vzvan. Ali menite, da je to pomembno? In še nekaj. Letalski promet. Navezujem se na kolege, ki so govorili pred menoj. Tudi meni se zdi, da je to pomembno. Imamo otoke. Uh, imamo zelo oddaljene regije in ne moremo reči, da po vse, vse kraje lahko dosežemo z vlakom. In zato pač moramo delati z letalskim prometom. Delati je treba na tem, da bo eh, CO2 odtis manjši. In še nekaj me zanima v zvezi z eh, davki eh, na, na turizem. V nekaterih španskih regijah smo želeli biti organizirani, kar se tiče masovnega turizma, in smo uvedli tak turistični davek. To pomeni, da stane nekaj evrov, da, da, da smete iti na uh, plažo. Uh, Včasih so te plaže zasebne, včasih eh, javne, ampak pač plačati morate, da eh, lahko greste na plažo. Torej, ponekod je bilo to uspešno, ponekod pa ne. Če smo to samo omenili, je izbruhnila eh, revolucija. Torej, zanima me, kako bi lahko to temo oblikovali, predstavili na nek civiliziran način. Veliko je bilo govora tudi o, o vplivih odtisov. O ampak eh, videti je treba, kako je eh, bo sa podnebnimi spremembami oziroma kakšen vpliv imajo podnebne spremembe um, na uh, turizem. Zanima me, ali so že kraj, ki trpijo zaradi podnebnih sprememb, ali obstajajo regije, ki uh, so povsem odvisne od turizma. In v teh regijah že vidimo, da ima lahko podnebna sprememba velik vpliv na te destinacije. Hvala lepa, Elizabeth De Monte. Najlepša hvala predvsem eh, profesorju in vsem drugim, ki so pomagali pri pripravi te študije. Zahvaljujem se eh, komisiji, predvsem dr. Koraci za ta prispevek. Še prav posebej pa bi eh, rada podala prispevek, ki vas zagotovo ne bo presenetil. V tej študiji se je pokazalo, da veliko turistov oziroma večina turistov prihaja iz Evrope same. Torej, Eh, je zelo pomembno, eh, da to upoštevamo. To smo ugotovili že pri poročilu, eh, ki sem ga tudi sama pripravila. Gre za razvoj v prihodnosti. Nismo več najpomembnejša turistična destinacija na svetu. Potrebno je razmisliti tudi o politiki Evropske unije na tem področju. Gre za integrirano politiko. Tukaj eh, je pomemben eh, promet, lokalni promet, eh, predstavlja le 4 odstotni delež. Nisem pa tako pesimistična glede letalskega prevoza. Veliko je raziskav na področju alternativnih goriv. Torej, mislim, da bi lahko poskrbeli za boljše povezave, za vzpostavitev enotnega evropskega neba in tako naprej. Potem pa je tukaj še povezava z uh, zdravstvom uh, oziroma z zdravjem. Eh, več moramo vlagati v zdravstvene storitve in enostave, ki še prav posebej pomemben, ko gre za to. To je uh, sektor, uh, ki uh, se krepi in uh, narašča. Eh, kaj se bo zgodilo, eh, če bomo eh, začeli uporabljati alternativne vire energije. Veliko je podobnih projektov, ampak pogosto gre predvsem za znižanje stroškov. Zanima me, kaj bo dejansko storjenega pri zmanjšanju okoljskega vpliva. Sedaj pa prehajam k drugemu vprašanju. Delitveno gospodarstvo je lahko tako pozitivno, kakor tudi negativno. Bolj, uh, bomo, bolj uh, se se skupaj premika k najemu uh, stanovanj, uh, hiš, uh, kot pa uh, k bivanju v uh, hotelu. Uh, ravno tako uh, ljudje raje uporabljajo osebno vozilo kot pa vlak. Uh, Torej, kako uh, bi lahko na vse to vplivalo to uh, delitveno uh, gospodarstvo? To je področje, ki zagotavlja še velike možnosti razvoja in zaradi tega je potrebno oceniti tudi učinek na ta sektor. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa lahko odgovorite na vprašanje. Gospod Peter, z besede je vaša. Hvala lepa. Eh, hvala lepa za eh, vsa vprašanja, ki ste jih eh, postavili in pa za vaše pripombe, kar precej jih je. Odgovoril bom na nekatere od njih. Omenili ste evropski sistem turističnih kazalnikov. Seveda vemo, da obstaja. Lahko zgolj podprem to, da uh, jih eh, moramo bolje uporabljati, kajti ne uporabljajo se dovolj, da bi res lahko izmerili učinke v Evropi. In eh, morda bi lahko vključili ta sistem. Potem večkrat ste dejali, da če bi opustili letalstvo in, se, in uporabili druge načine prometa, uh, bi uve, dosegli lahko morda tudi bolj oddaljene kraje ali pa morda otoške destinacije. Seveda, to je nekaj, kar je treba upoštevati. Toda v prvi vrsti moramo spoznati, da če bo letalstvo raslo tako, kot raste, in večina držav na svetu to tudi podpirajo, Potem bomo ob koncu tega stoletja bomo imeli 10, eh, 15 ali celo 20 krat več letalstva. Ne vem, če vse to potrebujemo za to, da bi rešili nekaj uh, otokov, ki so v manjšini, uh, če želimo ukrepati na področju okolja. In številni ste dejali, da če upoštevamo učinke podnebnih sprememb na turizem, naprimer na področjih zimskega turizma, potem ugotovimo, da je to res velik problem in to e, stane milijarde, e, milijone evrov v Alpah, zato da ohranimo nekaj snega. Torej, v interesu sektorja je, da bi ta, podnebni ne, ta eh, problem eh, podnebnih sprememb nekako rešili. Potem ste govorili o Evropskem turističnem mestu turistične prestolnice ste govorili, torej, da tega ne bi smeli izvajati zgolj za velika mesta. Zanimivo je, da ta hip teče evropski projekt, ki se imenuje Skitos in tukaj gre za um, um, pametno mestno gostoljubje. Poznam Juteborg, to je eno teh vključenih mest in oni so obrali neko tržno strategijo, kajti želeli so, da bi uh, Um, okrepili turistično vrednost majhnih um, otokov na obali in potem so uh, se tega res lotili, ampak že prvi dan so imeli velik problem, kajti uh, deset tisoč ljudi je šlo na te otoke. Eh, ta otoček pa je bil čisto majhen in je imel zgolj eno javno stranišče, torej ni mi treba več razlagati. Eh, projekt je bil preveč uspešen in treba je biti previden. Res potrebujemo eh, neko ravnotežje, torej rast da, ampak kakšna rast. Večkrat ste omenili vprašanje letalstva in pa podnebnih sprememb, seveda. Eden od predlogov je bil, da bi razmišljali o alternativnih gorivih. Kar vemo od eh, znanstvenikov je to, da bodo biogoriva pomagala, kajti z lahkoto se jih lahko razvije, kajti ona pač eh, nadomestijo eh, obstoječa goriva in se jih pač lahko tako uporablja v obstoječih plovilih. Toda um, ta eh, goriva eh, ne zmanjšajo izpustov za 100 odstotkov, pogosto celo zvišajo izpuste. Torej, ob koncu še vedno imate um, visok oglični odtis. Torej, to je pomoč, ampak ni dovolj. Vem, da obstajajo študije o drugačnih alternativnih gorivih ampak um, potrošnja uh, energije je nasplošno zelo visoka in zato je treba uh, proizvesti več trajnostnih oblik energije, kot sta naprimer veterna in sončna energija, ampak tudi tukaj.